Prva točka je sprejetje dnevnega reda. Mm. Napovedati pa želim tudi spremembo. Gospa Wikstrom, ki je vodila delegacijo na Sicilijo prejšnji teden, je prosila, da bi to temo uvrstili na dnevni red. Podala bo ustno poročilo o tem, kako je potekala delegacija na Siciliji to bo ob petih. To pomeni, da bomo sestanek koordinatorjev začeli ob pol šestih. Če se vsi strinjate, potem bomo nekaj minut posvetili gospe Vikstrom. S tem so sprejeta. So sprejeti tudi zapisniki sej 12. in 13. julija. Zdaj pa četrta točka. In sicer slišali bomo predstavitev Wolfganga Götza. On je direktor Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. Poročal nam bo o tem, kakšna je danes problematika na področju drog v Evropi. Predstavil pa bo tudi letno poročilo Evropskega centra za spremljanje drog za leto 2011. Najprej bomo slišali gospoda Götca, potem pa bomo imeli razpravo. Izvolite. Če... Hvala lepa. Gospe in gospodje, v veliko veselje mi je, da vam lahko predstavim izsledke iz poročila za leto 2011. Ne bom pa govoril samo o poročilu. Na koncu bom povedal tudi nekaj besed o odzivih, ki smo jih prejeli in o tem, kako so potekala javna posvetovanja v Lizbone. Povedati želim tudi, da je poročilo, ki ga imate pred sabo, ne samo poročilo, ampak je del obsežnega svežnja. To so različna vprašanja o specifičnih temah, statistični podatki na spletu, pa tudi nacionalni profili in številni drugi podatki. Poročilo za nas ni samo poročilo, ampak bolj vstopna točka do glavne publikacije. To je naša spletna stran, tam lahko najdete zelo veliko podatkov in ti podatki se redno posodabljajo. Letošnje poročilo je poročilo kontrastov. Po eni strani se zdi, da je stanje na področju drog stabilno, poraba je stabilna, po drugi strani pa smo priča pozitivnim spremembam pri uporabi kanabisa med mladimi. Ampak trg z sintetičnimi drogami se širi, kombinacija z alkoholom in zdravili pa je še posebej pereč problem. Začel bom s heroinom in opijati. To so droge, ki so še vedno bistvo problema. Naša ocena je, da ima Evropa več kot 1 300 tisoč rednih uporabnikov opijatov. Starajoča skupina se uporabnikov pa si še vedno inicira droge. Nezakonita uporaba drugih opijatov, torej substitucijskih drog in um, zdravil proti bolečinam, še vedno raste. Naša ocena je, da polovica od teh ljudi uporablja nadomestne droge. V vzhodnih državah pa je ta problem še posebej pereč. Heroinski trg je nedavno pokazal nestabilnost, kajti nekatere države so imele pomakanje heroina na koncu 2010, v začetku 2011. Zdi se, da je to samo začasna eh, težava, začasno pomankanje, zato ker je bila žetev maka v Afganistanu tako nizka. Po drugi strani pa je tudi delo naših služb odigralo svojo vlogo. Tako lahko vidimo, da so usklajeni ukrepi proti trgovanju z drogami lahko zelo uspešni. Naša ocena je, da 10 do 20 tisoč uporabnikov opijatov vsako leto umre in izpostavljeni so mnogo večjemu tveganju. Večina uporabnikov je moškega spola v 30 letih. Številne smrti bi lahko preprečili, vključno z 7500 eh, smrti zaradi prekomenega odmerka. Drugi vzroki smrti so tudi samomori soočajo pa se tudi z kužnimi boleznimi. Dobro se borimo proti okužbi HIV med uporabniki drog, ampak vedeti moramo, da se AIDS lahko širi zaradi iniciranja drog. Tukaj mm, je naše poročilo zelo resno. Posod po Evropi so službe za boj proti drogam pod pritiskom in preprečevanje okužbe z virusom HIV nima vedno prednosti. Drugič, epidemije HIV so velik problem za številne države na mejah EU. Zaradi vedno večjih migracij v EU, zaradi gospodarskega stanja, storitve postavlja pod še velik večji pritisk v določenih državah članicah smo priča velikim težavam in tako bi se lahko virus HIV še hitreje razširil. Julija je Grčija poročala o novih okužbah z virusom HIV. Sprejeli so tudi varčevalne ukrepe, ne glede na to pa so ustrezno postopali. Podobni podatki se pojavljajo tudi v drugih državah, naprimer v Romuniji. Sedaj pa najpogostejša nezakonita droga - kanabis. Imamo več kot 22 milijonov uporabnikov, lahko smo previdni in trendi uporabe so stabilni ali se zmanjšujejo v številnih državah. Vsekakor pa moramo še vedno biti zaskrbljeni zato, ker mladi, predvsem moški, to še vedno redno in vsak dan uporabljajo, imajo pa tudi velike težave. Tukaj želim povedati, da vedno več posameznikov poskuša dobiti pomoč zaradi zlorabe konoplje. Konoplja je tema, o kateri pogosto govorimo. Tukaj politične izbire lahko vplivajo na uporabo drog. Naša analiza kaže, da ni jasnih dokazov za to, da povišanje ali zmanjšanje zakonitih kazni vpliva na uporabo konoplje, vsaj na kratek rok. Zdi se, da so faktori tukaj bolj kompleksni. Zato bi lahko sedaj razmislili o tem, kako bi se odzvali na najpogostejšo nezakonito drogo. Nekaj pogosto spregledujemo, namreč preprečevalni ukrepi to se zdi, da bi lahko bilo zelo obetavno. Proizvodnja konoplje, vsaj v okviru EU, je tudi nekaj, kar vzbuja skrb. Leta 2009 smo v Evropi zasegli več kot 1 400 tisoč eh, konoplje, rastlin konoplje in vsako leto so številke podobne. Proizvajalci proizvajajo drogo v okviru EU, zato da ni treba prehajati mej. Prednosti so jasne. Pogosto se to drogo prideluje tudi v urbanih območjih. Kokain se je v zadnjem desetletju vzpostavil kot najbolj pogosta stimulativna droga. Naša ocena je, da je lansko leto 4 milijone uporabnikov uporabljalo kokain, čeprav so visoke vrednosti posameznih državah. Nekatere študije kažejo, da naj bi že dosegli vrh in po drugih študijah naj bi sedaj bilo to v zatonu. Dobava je nejasna. Zasegi so vedno pogostejši, ampak količina je manjša in tudi čistost je manjša. Trgovci s kokainom se vedno prilagajajo našim prizadevanjem manj se uporabljajo poti skozi Zahodno Afriko, ampak v vzhodnji Evropi pa se trgovina povečuje. Lani je 2 milijona in pol evropejcev uporabljalo ekstazi. Videli pa smo, da se vsebnost aktivne snovi v ekstazijo zmanjšuje, predvsem zato, ker ima jo na voljo premalo snovi PMK. Razpoložljivost MDMA pa se lahko poveča in zato bi lahko ekstasi bil vedno bolj zanimiv. Leta 2010 smo zabeležili 41 novih snovi, letos pa že 39. Vidimo, da nove snovi vedno znova postajajo aktualne na trgu, internet pa je tukaj zelo pomembno orodje. Ugotovili smo tudi, da je na spletu več kot 600 spletnih trgovin, ki prodajajo drogo svojim strankam. Lani smo ocenili metadron in druge snovi. Na podlagi naše analize pa je svet začel kontrolirati te snovi. Ampak metadron je sedaj vzpostavljen oziroma se pogosto uporablja tudi na nezakonitem trgu. To kaže, da je problem zelo zapleten. Vedno več je psihoaktivnih snovi in naše delo je zato vedno bolj zahtevno tako v Evropi kot tudi na mednarodni ravni. Gospe in gospodje, preden sklenem, želim omeniti še težavno gospodarsko okolje v številnih državah članicah. V preteklosti je bilo tako, da v času težav države zateguje posove na področju zdravstva in preprečevanja in to je tudi danes tako. Preprečevanje raziskave in socialne vključenosti je nekaj, kar trpijo. V tem času potrebujemo spremljanje uporabe drog, kajti tako bolje vemo, kaj se dogaja na terenu in več moramo vlagati na tisto območje, ki so dokazano učinkovita. Lani so ZDA, Avstralija, Rusija in druge države izdelale strategije za boj proti drogam. Naslednje leto oziroma lani smo tudi sami pripravili takšno strategijo in kmalo bomo začeli pripravljati prihodnjo strategijo. V zadnjih letih je prav to pomagalo k našemu uspehu Strategije EU nikoli niso zakonsko obvezne, ampak vedno več držav članic se jih poslužuje, sedaj lahko govorimo tudi o modelu na ravni EU. Pričakujem, da bo prihajajoča strategija zagotovila še več konvergence. To je ključnega pomena, če želimo učinkovito preprečevati uporabo drog in se boriti s posledicami v 21. stoletju. Gospe in gospodje, predstavil sem vam ključne elemente na področju drog v Evropi in kako smo se odzvali na to. Več lahko o tem še povemo, povedati pa vam želim še nekaj. Trg za stimulante in sintetične druge v Evropi se spreminja. Zdi se, da je kokainski mehur počil, podobno velja tudi za dolgoročni trend glede čistosti ekstazija in mislim, da se bo količina uporabe zmanjševala. Vidimo pa, da se pojavljajo nove droge, naprimer metadron, ima tudi možnost, da prejde iz zakonskega dela v nezakonski del trga imamo težave z drogami, ampak naše politike in naši odzivi se še vedno odzivajo na osnovi prejšnjega desetletja. Poskrbeti moramo, da bomo pripravljeni na trenutne in prihodne izzive. Tukaj želim končati, sedaj pa želim povedati nekaj še o prvih odzivih in o odzivih v tisku na svetu za notranje zadeve sem to že predstavil. To je bilo 15. novembra, tam sem to predstavil v Lizboni. 14 držav članic je organiziralo nacionalne dogodke. Do danes smo razdelili že 17 tisoč poročil v 22 jezikih, 10 tisoč ljudi pa si je poročilo snelo z naše spletne strani. Pa ene strani govorijo o kakovosti našega poročila. Zelo sem zadovoljen, da je zaenkrat mnenje zelo pozitivno. Zelo sem zadovoljen, da so strokovnjaki in politiki ter mediji sprejeli naše poročilo. Najpogosteje govorijo o kokainu in o novih drogah. Kar zadeva pokritost v medijih, smo po enem tednu imeli 100 1400 člankov, večinoma zapisanih člankov, nekaj pa tudi na televiziji in na radiju. Lani smo dosegli 3000 člankov, letos upam, da bomo tudi dosegli takšno številko. 1250 jih je bilo v EU27 plus Hrvaška, Norveška in Turčija, približno 150 pa smo jih imeli. Nekaj pa prihaja tudi iz mm, zunaj Evropske unije, največ v Evropske unije pa v Združenem kraljestvu in v Nemčiji, iz eh, držav zunaj Evropske unije pa govorimo o ZDA. V ZDA, Kitajski, pa tudi v Latinski Ameriki, Argentini in Braziliji. To je le nekaj prvih elementov povratnih informacij, ki smo jih prejeli želel sem le dati, uh, le dati te informacije, sedaj pa želim odgovoriti na vaša vprašanja. Hvala. Now, may... Hvala. Sedaj pa lahko imamo razpravo, če želi kdo spregovoriti. Gospod Trianta Filides, izvolite. You, chairman, this... Hvala lepa. Hvala lepa govorniku za vse informacije, ki nam jih je zagotovil sem državljan Evropske unije in skrbijo me te številke, ki sem jih slišal. Če bi bil v vladi, bi bil še bolj zaskrbljen. Zanima me, ali vlade držav članic sodelujejo z vami. Zanima me, kako se vlade odzivajo na to v smislu politik. Hvala. Sipel. A, tudi gospa Sipel želi spregovoriti. Hvala lepa. Mislim, da je poročilo zelo pomembno in tudi določene številke so takšne, katerih lahko razmislimo, še posebej v zvezi z okužbami HIV. Mislim, da je pritisk manjši, zato da o tej temi ne govorimo. Tudi medicinski napredek je prispeval k temu, da dramatika se zdi ni več tako nujna, čeprav je to zelo pomembna tema, še posebej pri dolgoročnih eh, pacijentih in še posebej kar zadev obravnav. Zato mislim, da je to tema, ki jo bi morali ponovno obravnavati in videti, katere poti lahko uberemo. Še nekaj me tu zanima, tudi Govorili ste o možni uporabi interneta v povezavi z drogami, zanima pa me, ali gre tukaj pri prenosu uh, prodaje na internet in zanima me, kakšne druge se tukaj prodajo in zanima me, kakšni so tukaj postopki. Hvala. Hvala. Gospa Fajon, izvolite. Hvala lepa. Um, hvala lepa za uh, res zanimivo predstavitev. Uh, dve vprašanji bi imela kratki najprej glede nacionalnih strategij za boj proti drogam kot vidim v poročilu um, so nekatere države pripravile akcijske načrte in nacionalne strategije medtem ko druge poročajo o zamudah med, dri, med njimi so štiri države ki so poročale da leta dva tisoč enajst v postopku priprave na področju drog um, zamujajo tudi moja država slovenija pa me zanima ali imate kakšne mehanizme pritiska oziroma roke, do kdaj lahko države morajo pripraviti nacionalne strategije. Drugo vprašanje pa je v zvezi s konopljo, ki seveda povzroča veliko političnih zadrek in je eh, kot ena najbolj priljubljenih prepovedanih drog v Evropi tudi droga, ehm, v zvezi s katero se stališče močno razlikujejo. Nedolgo nazaj smo imeli v Sloveniji zelo zanimivo konferenco z mladimi, ki so zelo jasno pozivali seveda k legalizaciji konoplje. Pa me zanima, glede na to, da, so, um, da ni jasnih smernic tu, da se um, politike zelo razlikujejo, kakšno je vaše stališče, v katero smer bi lahko tu šla evropska strategija. Hvala. No Hvala. Še kdo? Gospod Brant. Hvala lepa. Mislim, da na nek način nimamo samo problema za eno drogo, ampak več različnih problemov. Imamo drugo, ki, druge, ki vplivajo na vedenje, določene, druge so halucinogene, lahko proizvajajo halucinacije, druge pa vodijo v nevarnosti na cestah. Omenili ste tudi učinek na zdravje, seveda pa tudi učinek na stopnje zločina. Če bi druge vplivale samo na zadnji, zadnjo točko, potem je argument krožen. Ampak, če odkljukamo tudi druge kvadratke, potem moramo ukrepati. Dejali ste, da se lahko temu približamo na dva načina, ponudba in popraševanje. Stran ponudbe bi lahko imela naprimer mehanizem, ki bi prepričeval, po drugi strani pa bi lahko ljudje prepričevali tudi tako, da ljudi privedemo pred eh, oblasti, naprimer tudi v zapor. Pri strani dobave je nevarnost ta, če se približamo samo dilerjem na nižji ravni, ki so tudi uporabniki, namesto da bi se posvetili večjim dilerjem, ki niso uporabniki, potem s tem ne bomo rešili problema, kajti učinek je pogosto slabši, kot če sploh ne bi ukrepali. Zato, ker to potem vodi v več uh, ropov na mesto manj. Hvala. It. Hvala, mislim, da je to vse. Sedaj pa gospod Götz za odgovore, ki smo jih slišali, oziroma za odgovore na vprašanja, ki smo jih slišali. Yeah, thank, thank you much uh, uh, for the. Hvala lepa. Hvala lepa za zanimivo vprašanje. Prvo vprašanje je, do kolikšne mere vlade sodeluje eh, z Centrom za spremljanje uporabe opijatov. Povedati moram, da naš eh, upravni odbor sestavlja jo predstavniki vlad, tako da imamo tudi trajne člane, ki prihajajo od vlad v svojem odboru. Oni dejansko odločajo o tistih vprašanjih, ki jih natančneje preučimo. Povdariti pa je treba tudi, da naša agencija nima političnega mandata. Mi smo informacijska agencija, mi zagotavljamo informacije in posledice morajo potem potegniti politiki sami. To presega našo sfero, ampak vlade nas redno obiskujejo. Potem moram takoj na letališče, kajti obiskala nas bo delegacija Lordske zbornice iz Združenega kraljestva in to se dogaja redno. Obiščejo nas in včasih nam zastavijo zelo specifično vprašanje o stanju v Evropi v povezavi z nacionalnim stanjem in tako naprej. Delegacija iz Lordske zbornice prihaja zato, da bodo pripravili svoje mnenje o tem, kako bi lahko vplivali na strategijo za uporabo drog na ravni Evropske unije to se pripravlja v svetu in mislim, da tudi komisija pri tem pomaga. To bo v prihodnih mesecih. Vplivamo torej lahko, ampak neposrednega vpliva na delo vlad nimamo. Gospa Sipl, HIV, mislim, da je vse, kar ste povedali, vse, kar ste povedali, je res in pritisk je manjši vse v veliki meri na določenih področjih, pa se dviga tudi eh, število okužb z HIV. Tudi sam, kar zadeva uporabo oziroma okužbo z virusom HIV zaradi iniciranja drog, na to se sami osredotočamo, zato ker se pač ukvarjamo z uporabo drog. Grčija je država, ki ima običajno nižjo stopnjo okužb z virusom HIV. Takrat, oziroma sedaj pa se pojavljajo tam migranti in tudi število ljudi okuženih je vedno večje. Ne želim povedati, da migracije same povečajo število okuženih ljudi, ampak povedati želim to, da če je več ljudi okuženih na določenem območju in če storitve že tako ali tako obratujejo na meji zmogljivosti, potem so običajno storitve preobremenjene. To se dogaja v Grčiji. GD Sanko z komisije sedaj pošilja opozorilo tja in sami smo prispevali, kolikor pač lahko eh, delo te agencije in delo agencije za kužne bolezni v Stokholmu. Mislim, da bo kmalo objavljeno poročilo, in opozorilo bo tudi na razmere v Romuniji in Bolgariji. Kajti priča smo temu, da vedno več ljudi in migrantov potuje in izkorišča storitve, ki so že tako ali tako na meji zmogljivosti. Kar zadeva druge, s katerimi se trguje na internetu. V zadnjem pregledu smo ugotovili, da je na internetu 600 spletnih trgovin, ki zagotavlja droge eh, v Evropi, to je v številnih jezikih. Ampak, če si ogledate katere druge se prodajajo, potem lahko vidimo, da so ti spletni trgovci dejansko trgovci, ki delujejo na sivem področju zakonitega in nezakonitega. Heroina ne boste našli na teh spletnih straneh, ampak našli boste nove kemične snovi. Lani smo imeli ta fenomen z začimbami in nadomestne sintetične droge in ti spletni trgovci se poskušajo čim bolj zaščititi tako, da objavijo opozorila na svojih spletnih straneh, da so lahko te snovi zelo nevarne in pogosto navezujejo svoje spletne strani z drugimi spletnimi strani, ki vključujejo opozorila. Ampak tukaj govorimo predvsem o spletnih straneh, ki prodajajo sintetična zdravila. To je neko sivo področje med zakonitimi in nezakonitimi drogami, doping, dodatki k hrani, prehranski dodatki. Mislim, da morajo agencije za varnost prehrane tukaj odigrati svojo vlogo, kajti na številnih področjih se dogaja, da so te snovi nepravilno označene. Kar zadeva nacionalne strategije. Število nacionalnih strategij se zmanjšuje in nacionalni akcijski načrti niso takšen problem. Dejstvo je, da so številne te strategije in načrti začeli delovati v istem času, sedaj pa se počasi iztekajo. V vseh državah prepravljajo nacionalne strategije in akcijske načrte, zato prečakujem, da bo čez leto dni stanje takšno, kot je bilo prej. V vsaki državi razen ene so formalno sprejeli akcijski načrt ali strategijo. Edina država, ki nima formalno sprejetega načrta, je Avstrija, ampak to ni nič takega, zato ker ima Avstrija regionalne strategije in nacionalno usklajevanje, ki vse skupaj sestavi. Ne bi rekel, da Avstrija tega torej nima, kajti v vsakih regiji so strategije in nacionalni organ vse skupaj usklajuje, ampak formalizirane nacionalne strategije pa ni. Kako bi lahko pritisnili na vlade? Na vlade ne moremo pritisniti. Naše orožje so informacije, povemo lahko, kakšne so razmere, ne moremo pa pritisniti na nikogar. Mislim, da je to nekaj kjer ima komisija več pristojnosti kot mi, kajti oni pripravljajo politike. Konoplja, mladi v Sloveniji in drugi zagovarjajo legalizacijo. Če zagovarjajo to, potem je to že napredek. Veliko stvari je legaliziranih. Konoplja je sedaj nezakonito v vseh državah članicah želeli ste moje mnenje. Mislim, da ni moje delo, ni moja naloga, da uh, vam podam svoje mnenje. Lahko greva na pijačo in vam bom povedal, kaj menim o tem. Ampak. Če še niste prebrali poročila, vas bo morda zanimalo poročilo. Uh, organizacije The Global Commission on Drugs, to je organiziral banki Moon in številni nekdani voditelji držav in vlad, pa gospod Javier Solana so člani te skupine. Pred nekaj tedni so objavili poročilo in jasno navajajo, da bi morali razmisliti o vsem. Mislim, da bi to morali upoštevati in. Uh, vse ideološke razprave so končane, tega več ni, morda v, manjši, v manjšem obsegu, ampak tega več ni. Kaj želim predlagati? Predlagam, da se vse oceni, da se govori o vsem, da se ocenijo vse možnosti, ampak žal mislim, da vam svojega osebnega mnenja ne morem podati, gospod Brons, niste mi postavili vprašanje, ampak strinjam se z vašo izjavo. Hvala. Končali smo ravno pravočasno, da se lotimo druge točke. Najlepša hvala eh, gospodu Götzu. Zahvaljujemo se vam in vam želimo veliko uspeha pri vašem delu. Upam, da bomo še dobivali vaše informacije. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko, spremembo uredbe sveta. 539 skozi 2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve. Poročevalec je gospod Jaz Demera. Razpravljali bomo o uvedbi nove zaščitne klauzule in o, zašč... in o vzajemnem mehanizmu. Najprej nam bo svoje mnenje podal gospod Diaz de Mera, potem morda kak predstavnik eh, komisije in polskega predsedstva, eh, če so prisotni tukaj v dvorani. Po naslednji točki pa imamo glasovanje. Moram vas upozoriti, da prinesete svoje elektronske kartice, da bomo lahko elektronsko glasovali. Tisti, ki nimate teh kartic pri sebi, prosim, pošljite koga uh, po nje. Zdaj pa prosim, gospod Intveld, uh, ki je podpredsednica, če lahko predseduje uh, temu delu zasedanja, kaj ti sami imam druge obveznosti, vrnil pa se bom čez deset minut. Najlepša hvala. Um, yes. I'm a bit unprepared. Good morning. <laughs> Dobro jutro, nisem čisto pripravljena na to, ampak uh, bomo pač kar začeli s predstavitvijo gospoda Diaza de Mere. Bien, pues, buenos días y muchas gracias. Pozdravljeni in najlepša hvala, gospa predsedujoča. Začel bom svojo predstavitev s tem, da se zahvalim svojim kolegom tu v parlamentu poročevalcem v senci, članom odbora in pa članom sveta ter komisije za eh, veliko pripravljenost, ki so jo pokazali v razpravah o tem poročilu. Eh, gre za spremembo uredbe sveta 539 skozi 2001. Zdaj četrtič govorimo o tem. Eh, prvič pa boste Eh, izvedeli tudi za moje mnenje o tej temi. 20. oktobra smo poročevalci imeli sestanek s svetom in komisijo. Tam smo se podrobno seznanili z aktualno situacijo in z vprašanji, ki se tičejo tega področja. Kot se bo spomnila gospa Fajon, vas lahko prekinem, zdi se, da so problemi s tolmačenjem s francoščino. Ne, prosim, nadaljujte. Torej, 20. oktobra sem prosil kolege, eh, da že začnejo pripravljati predloge sprememb, da bi na ta način olajšali eh, oblikovanje poročila. Eh, sodelovali smo zelo tesno s komisijo in svetom. In v tem smislu vam zdaj predlagam. Eh, za predstavitev predlogov sprememb. Torej, tri datume. 2. december, to je zelo zgodaj. E, potem pa še 5. ali 6. december. Že 40 dni e, se ukvarjamo s predlogi sprememb. Na ta način bi lahko um, tudi pripravili razne obrazložitve pred počitnicami. Predlog komisije poleg drugih tehničnih vprašanj vsebuje eh, tudi eh, političen pristop, eh, vsebuje zaščitno klauzulo, ki po mojem mnenju nima dobrega imena in pa vzajemni mehanizem. Moje poročilo predlaga dva predloga sprememb in sicer v zvezi s tem predlog spremembe ena tukaj eh, želim preoblikovati zaščitno klauzulo oziroma to poimenovanje eh, in bi to preimenoval v klauzulo za prekinitev vizumske oprostitve ali kaj podobnega. Drugi predlog spremembe je podoben temu, tretji se uh, tiče političnih vprašanj in sicer priporočila komisije in sicer gre za zahtevo parlamenta. Parlament uh, prosi komisijo, da omogoči sodelovanje Evropskega parlamenta med postopkom komitologije. Mm, čeprav bo takšno sodelovanje eh, na podlagi nekega povabila, ampak vseeno si želimo sodelovati od začetka pri četrtem predlogu sprememb gre za Lizbonsko pogodbo, pri petem za eh, koherentnost. Marca 2011 smo podpisali deklaracijo Evropskega parlamenta, s katero smo prosili komisijo, da spremeni eh, trenutni vzajemni mehanizem. Če torej gre za sistem, če si mi naklonjen, bom naklonjen tudi jaz, če kaznuješ mene, bom tudi jaz tebe. Eh, Eh, torej gre za to, če se ne eh, držimo vzajemnega mehanizma, kakšne ukrepe bi potem izvedli. Pri sedmem gre za mednarodne sporazume in za možnost za države članice eh, izuzamejo iz zahteve po vizumu določene ponudnike storitev. Tukaj bi izuzeli državljani tretjih eh, držav in se navezali na prihodno sodno prakso, ki bi jo predlagalo sodišče. Torej, ko bi prišlo do eh, nepričakovanih eh, situacij, bi potem izvedli te spremembe. Tukaj imam v mislih predvsem Turčijo potem v osmem predlogu spremembe govorim o dokumentih, potovalnih dokum, dokumentih. Trenutna doktrina skupnosti eh, govori o potovalnih dokumentih in tukaj bi bilo treba razširiti področje. Potem deveti predlog spremembe, tukaj se nam zdi pomembno konkretizirati področje to, da bodo različne posadke izuzete iz zahtev po vizumih, eh, ko bodo zagotavljale določene storitve. Deseti predlog spremembe in pa enajsti predlog spremembe eh, gre sta približno v isto smer. Pri desetem eh, se zdi, da je to najbolj kompleksen predlog spremembe, da se vzpostavi nek resničen vzajemni mehanizem in sicer v državah. Eh, torej, da država, ki uh, nima teh zahtev, eh, da jih, uh, za katero nimamo zahtev, da jih tudi ne postavlja. Tukaj imam v mislih Kanado, ki je uh, postavila uh, Eh, zahtevo po vizumih za češke državljane. Mehanizem je zaradi tega treba spremeniti. Eh, Kaj ti ne želimo, da bi prišlo do zahteve po vizumih avtomatično, če bi lahko po nekem obdobju pogajanj eh, prišli do dogovora, torej potekala bi pogajanja med komisijo in zadevno državo. Komisija bo obvestila parlament in svet o tem in če v tem roku ne bi prišlo do eh, kompromisa, do dogovora s tretjo državo, bi potem predstavili predlog za eh, prekinitev oprostitve. O tem bi skupaj odločala parlament in svet. Ta odločitev ne bo vplivala na noben način na pravico pobude eh, komisije ta bo vedno lahko predstavila predlog za spremembo eh, različnih eh, prilog eh, te uredbe. In sicer za države, ki, za katere velja ta zahteva po vizumu ali pa ne. Zdaj pa predlog spremembe 11. Tukaj gre za revizijo vzajemnega mehanizma. Eh, ki bi ga imenovali eh, mehanizem za eh, prekinitev. Komisija to imenuje zaščitna klauzula. To bi sam rad spremenil. Gre pa za različne prošnje za mednarodno zaščito in za priseljence. Ne glede na številke ali odstotke, ki bodo predstavljeni, tu želim predstaviti, gre samo za to, da se postopek začne. Torej, številke bi uporabili samo za začetek eh, postopka, potem pa bi eh, zelo podrobno proučili eh, situacijo v posameznih državah, članicah. Komisija bi morala prebrati poročila Europola in drugih agencij. Pri številkah gre samo za to, da se postopek začne. Potem pa bo komisija eh, morala seveda točno proučiti vsako posamezno situacijo. Če se dosežejo številke, ki jih predlagamo pri spremembi te uredbe, to še ne bo eh, dovolj za prekinitev. Evropski parlament bo moral biti obveščen o vsaki prošnji za uh, oprostitev oziroma prekinitev uh, in Evropski parlament bo tudi sodeloval, čeprav samo na podlagi povabila v postopku komitologije. To se mi zdi prav in to je posledica tudi neformalnih pogovorov, ki smo jih imeli s komisijo. Ne smemo eh, prekiniti ali škoditi postopku komitologije. Parlament je po Lizbonski pogodbi dobil dodatne pristojnosti in te moramo tudi uporabiti. Še dvanajsti predlog spremembe, potem pa zaključim. E, tukaj se ohranja možnost, da se e, izuzame tiste, ki prosijo za pomoč v državi članici, ko pride do kakšne katastrofe. E, torej, da se vzpostavi ta kategorija ljudi od njih ne bomo zahtevali vizuma, eh, ne bomo zahtevali tega od posadke, ki rešuje ljudi v nevarnosti in tako naprej. Pa še mnenje Afeta, eh, tudi o tem sem pripravljen eh, razmisliti, kolega predlaga, da bi upoštevali tudi poročilo službe za zunanje zadeve, preden aktiviramo to eh, prej zaščitno klauzulo, zdaj pa klauzulo o um, prekinitvi te oprostitve. To bi bilo odvisno od vsakega primera posebej. Poročilo Frontexa ali Europola ter uh, Evropskega urada za azil. Vse to bi bilo treba proučiti in tukaj bi dodali tudi um, službo za zunanje zadeve. S tem pa bi zaključil. Hvala. Zahvaljujem se poročevalcu, zdaj pa prosim uh, Evropsko komisijo in njenega predstavnika, da poda svoje mnenje. Merci, madame eh, la présidente. Um, avant tout, j'aimerais bien remercier le... Hvala, gospa predsedujoča. Najprej se zahvaljujem poročevalcu za njegovo poročilo. Predlogi spremembe za to uredbo in za vizumski sistem. Eh, nas postavljajo v pravi kontekst. Eh, tukaj gre za zunanje delovanje Evropske unije. Eh, kar nekaj sprememb je tukaj, kar se tiče predloga komisije, večina je tehnične narave, nekateri pa lahko bistveno vplivajo na zunanje odnose Evropske unije. Tukaj bi rad izkoristil priložnost, da se osredotočim na najpomembnejše točke. To so predlogi spremembe poročevalca o zaščitni klauzuli oziroma klauzuli o prekinitvi vizumske oprostitve in pa o vzajemnem mehanizmu. Komisija je nasplošno zelo zadovoljna s tem poročilom in tudi s predlogi sprememb. Razlog je, da se nam večina predlogov sprememb eh, zdi koristnih in zdi se nam tudi, da so v skladu s predlogom komisije. Tukaj vidimo tudi določene izboljšave na nekaterih mestih, vendar pa obstaja izjema, naprimer eh, predlogi sprememb, ki se tičejo vzajemnega mehanizma, vendar se bom na to še vrnil. Eh, nekaj predlogov sprememb je tehnične narave, ko gre za oprositev, oprositev vizumske obveznosti za um, posadke. To smo pripravljeni sprejeti. Uh, pripravljeni smo sprejeti to, da bi oprostitev vizumske obveznosti veljala samo takrat, ko uh, posadka dela in ne takrat, ko so naprimer na počitnicah, ampak to je v skladu tudi z začetno idejo komisije. Ko pa gre za zaščitno klauzulo oziroma za mehanizem za prekinitev, tukaj bi povedal naslednje. Mm, za odzivanje na eh, nujne situacije je komisija predlagala, eh, da se eh, obrnemo na postopek komitologije. To bi omogočilo, da se odločitve sprejmejo in sicer take odločitve, ki bi za državljane tretjih držav eh, uvedle prekinitev oprostitve vizumske obveznosti. Na ta način bi lahko hitro delovali in hitro ukrepali. Ko delamo znotraj komitologije, kriteriji, eh, ki omogočajo začetek eh, postopka, morajo biti zelo jasno opredeljeni, ne smejo biti nejasni, ne sme biti preveč prostora za različne interpretacije. Torej, gre za kriterije za zagon takega mehanizma. Komisija se mora odločiti glede tega, ali eh, naj vizumsko obveznost eh, prekinemo oziroma oprostitev prekinemo. Spostavili smo tudi kriterije v ta namen. Ti kriteriji so po naravi matematični, niso arbitrarni in slišali bomo še veliko o tem, da svet eh, želi bolj splošne kriterije, vendar te kriterije mora pregledati komisija, ko se odloča o preginitvi, oprostitve vizumske obveznosti. Komisija si je zapisala um, predloge sprememb eh, poročevalca, kriteriji so zelo specifični. V naslednjih tednih pa mislim, da bo še veliko razprav med parlamentom in svetom o tej temi. Komisija bo morala še mm, dokončno oblikovati svoje mnenje glede na stališča, ki boste izrazili drugi instituciji. Glede vzajemnega mehanizma tukaj komisija predlaga, da se obstoječi mehanizem eh, spremeni v eni točki in sicer, da se uskladi z Lizbonsko pogodbo. Komisija je že od začetka govorila, da je pripravljena prisluhniti tudi eh, različnim predlogom za izboljšavo tega mehanizma. Odprti smo za predloge, ki bi obstoječi mehanizem eh, naredili bolj učinkovit in v tem kontekstu Eh, smo pripravljeni eh, te predloge poročevalca tudi proučiti. Seveda pa moramo zagotoviti, da izboljšave bodo upoštevale institucionalni okvir, kot ga postavlja pogodba. O tem bomo še obširneje razpravljali. Poročevalec je tudi podal predlog eh, naj bi komisija imela obveznost 90 dni po objavi vzajemnega mehanizma, torej da takrat eh, predlaga eh, prekinitev oprostitve vizumske obveznosti. Nam se to ne zdi eh, zelo kompatibilno z izključno pristojnostjo komisije do pobud Mm. Tukaj smo torej postavili vprašaj, kajti to se nam resnično ne zdi skladno s pristojnostmi komisije. V tem kontekstu želim spomniti tudi na naslednje. Od vsega začetka je komisija trdila, da gre za občutljivo politično vprašanje in tukaj moramo resnično zagotoviti razpravo s parlamentom. Uh, in to vedno, ko se bodo pojavili taki problemi. Tukaj se bom vrnil na zaščitno klauzulo. Ta klauzula bi omogočila sodelovanje mm, parlamenta v postopku komitologije. To je tudi del enega predloga spremembe. Tukaj se postavlja vprašanje. Seveda smo pripravljeni vključiti parlament. Uh, Eh, v večji meri, ampak treba je spoštovati pravila komitologije, kot so se dogovorile institucije. Torej, eh, parlament se lahko odzove na osnutek eh, našega predloga. Mi bomo tudi še proučili predlog parlamenta in se potem vrnili spet k tej temi. Hvala. Yes. Thank you so much. The vice Najlepša hvala, podpredsednica. Gospa Sofiji mi je pomagala. Zdaj pa predstavnik predsedstva sveta, gospod Filip Zazinski. Izvolite. Pozdravljeni vsi skupaj, gospod predsednik, gospe in gospodje. Ne morem uh, verjeti, da v delovni skupini za vizume v svetu imajo zdaj na mizi bolj pomemben dosje. Moram biti odkrit tukaj z vami. Že prej smo uspeli prebrati eh, mnenje poročevalca in vedno smo na delovni skupini za vizume eh, delegacijam predstavljali ta mnenja ta začetna mnenja odbora Libe. Lahko vam zagotovim, in to je dokazano tudi v dokumentaciji, da člani naše delovne skupine v Vizumih, da so izrazili veliko zanimanje eh, za to, da bi našli primerno ravnotežje med stališči parlamenta in sveta. In tukaj moram povedati, da sem zelo zadovoljen eh, s sodelovanjem, ki ga imamo z gospodom Diazom Demero in za pripravljenost, torej zadovoljni smo s pripravljenostjo, ki eh, nam jo je pokazal. Zakaj? Eh, skušali smo se približati parlamentu, kar se da zgodaj v tem procesu. Menim, da imamo tukaj zelo dobre možnosti za rešitev, ko berem poročilo gospoda Diaza de Mere, eh, vidim samo nekaj majhnih točk, ki potrebujejo pojasnitev, vendar pa sem na splošno resnično zelo eh, zadovoljen, to je v nasprotju s tem, kar trdi komisija, ampak zadovoljen sem eh, s tem, kako člani naše delovne skupine za vizume v svetu jasno razumejo, Eh, ko govorimo o začitni klauzuli ali vzajemnem mehanizmu, da to mora postati nek jasen eh, in uporaben mehanizem. Ko bi komisija razmišljala o zagonu tega mehanizma, mora to biti eh, izraženo in zapisano na način, da ne bi nikoli privedlo eh, do diskriminacije ali do avtomatskega vključenja tega mehanizma. In nihče v svetu vam ne bo povedal eh, nič drugače. Glavni problem tukaj se zdaj osredotočam na klauzulo oziroma na mehanizem za eh, prekinitev. In to je v skladu s tem, kar je povedal gospod Jazde Mera. Eh, razprave o vzajemnem mehanizmu pa še nismo imeli, na to se še pripravljamo. Ampak o tem prvem mehanizmu o prekinitvi želim nekaj jasno povedati. Če bi imeli nek matematičen strok pristop eh, do tako politične in pomembne odločitve, ko je treba prekiniti oprostitev vizumske eh, obveznosti, potem eh, In če ne bi upoštevali kompleksnosti in celovitosti zadeve, mm, ne bi dobro ravnali. Svet predlaga, da se odstotki ohranijo, ampak samo kot nek instrument pomoči, da se situacija oceni. Ampak eh, mi mislimo, da bi eh, se moralo zgoditi naslednje. Komisiji bi morali dati možnost in pristojnost, da oceni zelo podrobne informacije uh, zadevne države članice in da vidi, da se potem odloči, ali je zahteva države članice upravičena. In ko eh, bo eh, situacija proučena, potem ne smemo upoštevati zdaj vsakega posameznega prosilca za azil in ravnati samo matematično. Uh, to je razlog, da želimo, da se komisija osredotoči na eh, raznolike informacije, torej na informacije iz različnih virov, z Frontexa, različnih agencij, Europola. In s tem ne bomo začeli samo zato, ker bi nekje uh, se pojavil problem organiziranega kriminala in tako naprej. In tukaj želim odboru Libe povedati, da obstaja jasno razumevanje in da lahko uporabimo iste kriterije, da je treba uporabljati iste kriterije, ko bomo ocenjevali situacijo v Nemčiji, v Luksemburgu ali kje drugje. Torej, situacije v državah članicah so različne in mi predlagamo, da komisija eh, tukaj eh, uporabi vse svoje možnosti in ne samo uh, matematičnih kriterijev, torej da razširi svoje pristojnosti in resnično natančno prouči zadevo. E, tukaj e, ne želimo, da bi proces postal bolj fleksibilen, ampak predvsem bolj učinkovit. Najlepša hvala. Zdaj pa e, člani odbora Libe. Prva bo gospa Fajon, ki je poročevalka v Senci. Hvala lepa. Najprej bi se seveda um, rada zahvalila poročevalcu, um, kolegi Demeri, enako svetu, komisiji in ostalim poročevalcem v Senci za um, dobro sodelovanje. Naj, naj, naj najprej povem, da sem zelo zadovoljna s predlogom. Zdi se mi, da so zelo koristni in modri predlogi, ki močno izboljšujejo predlog in imamo resnično dobre možnosti za rešitev in dober dogovor na koncu. Um, glede predlaganih datumov za rok za dopolnila bi vseeno želela predlagati pet šest december ker je drugi december že ta teden In eh, glede na to, da imamo vsi vrsto obveznosti, jaz konkretno z zadnjim tednom volivne kampanje v Sloveniji bi vseeno raje videla, če je ta datum prihodni teden, če bi se ostali kolegi strinjali s tem. Mislim pa, da nas to ne postavlja v dodatno zadrego. Um, kar vrsta sprememb je in dotaknila bi se samo nekaterih, najprej glede um, predloga imena zaščitne klauzule za vizume. Uh, strinjam se da ne gre za posrečeno ime in zato podpiram da bi ime dejansko poimenovali mehanizem za hitro in začasno prekinitev odprave vizumov kar razumem da odgovarja tudi svetu in komisiji tako da se mi zdi ta predlog zelo na mestu. kar zahteva vloge evropskega parlamenta tu smo imeli veliko razprav že v preteklosti evropski parlament želi igrati in imeti večjo vlogo in prosi um, Evropsko komisijo, da omogoči sodelovanje parlamenta že med postopkom komitologije. Um, v AFET-u smo prejšnji teden glasovali o mnenju, kjer sem bila prav tako poročevalka v senci in smo predlagali, da bi Evropski parlament, uh, zato smo dobili tudi veliko podporo, podal svoje mnenje pred odločitvijo Evropske komisije. Seveda se strinjam, da ne smemo škoditi postopku komitologije, pa tudi da Evropski parlament nemudoma o kakršnikoli alarmantni situaciji v katerikoli od držav članic seveda obveščen in da v postopku sodeluje od začetka do konca. Kar zahteva um, vzajemni mehanizem absolutno podpiram možnost da države članice ukrepajo enako in podpiram vzpostavitev resničnega vzajemnega mehanizma um, vendar verjetno bomo morali tu še um, dodatno razpravljati in iskati um, izboljšave da bi lahko dosegli neko skupno pot s komisijo in svetom. kar pa zadeva tisto kar se meni zdi najbolj pomembno pri celem predlogu morda se vsi ne strinjamo so pa številke. kljub vsemu um, pozdravljam to namero sveta da bi um, številke vendarle uporabljali um, povsem nazadnje in da ne bi bilo odločilno merilo ampak uh, moj predlog gre bolj v smeri ki ga je podporil tudi zunanje politični odbor v mnenju črtanja odstotkov torej da bi um, govorili le o nenadnem izjemnem povišanju števila um, ali nezakonitih priseljencev ali iskalcev azila, um, ki bi um, celotno vplivali na migracijsko sliko neke države prav tako da ta primerjava ne bi bila samo s prejšnjo polovico leta vendar s celotnim letom za nazaj. Um, to so za zdaj prvi osnutki popravkov verjetno bomo tu še iskali dogovor ampak jaz mislim da na vsak način številke ne bi smele biti odločilne tu vidim tudi namero sveta um, da bi morala komisija iskati tudi druge mehanizme ker bi se bilo zelo težko po moje izogniti temu um, da ne bi nazadnje resnično predloga oziroma nove uredbe uporabljali matematično in da bi vendarle te številke igrale večjo vlogo kot bi se zdelo zdaj um, v začetku. Kar se pa tiče um, ostalih stvari, jaz um, načeloma podpiram predloge poročevalca, mislim, da kakšnih dodatnih um, sprememb sama ne bom predlagala ampak šla v smeri tega kar je že na mizi morda kakšne izboljšave in upam da bomo um, našli neko primerno ravnotežje um, med institucijami čimprej da bo ta mehanizem lahko deloval tudi um, um, in varoval tudi naše države članice. Hvala. Thank you. I understand Mrs. Weber is also... Sedaj pa eh, poročevalka v senci. Eh, Hvala lepa, predsedujoči. Dragi kolegi, gre za tehnično poročilo z ogromnimi političnimi zanimanji in posledicami. In eh, popolnoma jasno je in res je, da kot predstavniki naših državljanov bi morali bolje razumeti njihovo občutljivost, še posebej, ko gre za potovanje zunaj prostora Evropske unije, še posebej, ko gre za težave, s katerimi bi se utegnili srečati. Glede na to, da sem videla pet ali šest potnih listov, ko sem lahko eh, uporabljala to možnost za svobodno gibanje, je izredno pomembno in v Evropski uniji solidarnost bi morala biti najbolj pomembno načelo med nami. Žal, še vedno ne živimo v takšni Evropski uniji, vendar upam, da bomo ta čas dosegli. Vendar v tem trenutku ne, ne uživamo solidarnosti, ko gre za tretje države in sicer kako obravnavajo države članice, države članice nečesa, države članice Evropske unije. Na različne načine nas obravnavajo in tudi mi različno obravnavamo državljane tretjih držav. Vsekakor bi solidarnost prav tako pomenila, da takrat, ko se država članica obravnava drugače, bi Evropska unija v celoti se morala na to odzvati, vendar kot sem podarila, solidarnosti še vedno ni med nami, če sploh Bog daj. Ne glede na to bi morali narediti vse, kar je v naši moči, v svetu, v dejanskem svetu, v katerem živimo, zato da bi lahko ugotovili, kaj lahko vse dosežemo v sedanjih pogojih. Ne glede morda na dejstvo, da pred kratkim je večina poslancev tega parlamenta podpisala izjavo, ki pravzaprav zahte, zahteva to solidarnost kot dejstvo. Glede na to, da je to vprašanje izredno občutljivo za veliko naših državljanov, Moram povdariti, da sem eh, vesela, da moj prijatelj poročevalec Agustin Diaz de Mera je znan po svojem uravnoteženem in razumnem načinu obravnavanja zadev in eh, potem da želi narediti kar največje možno v danih pogojih. Morda eh, v tem trenutku bi se omejila samo na dve vprašanji. In sicer eno, želela bi razumeti ta prehod od 50 do 60 odstotkov, zato da bi lahko eh, sprejela odločitev, ali je 60 odstotkov pravi odstotek. In eh, v čem je razlog, da smo prišli od 50 na 60 odstotkov? In še drugo vprašanje se nanaša na udeležbo Evropskega parlamenta v komitologiji. Pravzaprav dejansko bi želela razumeti, kako se bo to obneslo v praksi, kakšne postopke imamo na voljo. Kajti Evropski parlament, tako kot nacionalni parlamenti, pozna različne načine delovanja. Delovanja v času eh, počitnic, tako poletnih kot eh, zimskih počitnic, zelenih tednov, kako se bo to v praksi obneslo. In eh, kar zadeva eh, udeležbo samega Evropskega parlamenta, do roka za uložitev predlogov sprememb, morda bi jaz tudi lahko uložila določen predlog spremembe, ki bi nam dal več pooblastil. Hvala. gospod busuttil imate besedo. Hvala, predsedujoči, dovolite, da se pridružim kolegom pri čestitkah gospodu Diazu Demera v zvezi z njegovim poročilom o predlogih sprememb, ki so bili uloženi doslej. Dovolite, da povem, da če želimo naš vizumski režim narediti vero, za verodostojnega, potem moramo imeti učinkoviti mehanizem za prekinitev, takrat, ko bi prišlo do zlorabe vizumske tega režima. In to je zelo pomembno za naše državljane, ta to jasno politično sporočilo, da mi ne samo želimo poenostavitev in liberalizacijo vizumskega režima, temveč da smo tudi pripravljeni zaustaviti, prenehati ta, prekiniti ta režim, če pride do zlorab. Želel bi vprašati poročevalca, kaj meni o dveh vprašanjih. Prvo, časovnice. Kakšno časovnico predvideva od takrat, ko pride do takšnega, takšne zlorabe, do časa, ko je treba sprejeti učinkovito odločitev, da bi uporabili mehanizem za prehinitev in Prav tako bi želel slišati mnenje poročevalca o razlikovanju, tako kot je svet omenil. Eno je, če recimo zloraba vpliva na Luksemburg ali pa če gre nekaj ljudi v Nemčijo, kajti tam bo to težje ali bo situacija, ko pride do zlorabe v eni državi, se upoštevala takrat, ko bo začel veljati sistem za prekinitev režima. Hvala. Gospa Sipil. Hvala lepa. Eno krajše vprašanje, s katerim sem se soočila pred nekaj dnevi. Ne vem, ali bo to imelo kakršenkoli vpliv na naše razprave. Govorimo o državljanih tistih držav, ki lahko pridejo v Evropsko unijo brez vize. Govorimo tudi o državah izvora in to lahko pripelje do določenih problemov. Naprimer, držav, državljani teh brezvizumskih držav, ko pridejo k nam kot turisti, lahko zaprosijo za azil in če se to zavrne, potem je težko za nas vrniti te državljane v države izvora. Kaj ti morda te države niso na seznamu varnih držav? Morda se zavedam tega problema. Morda nekaj obstaja tudi na dnevnem redu tistih, ki odločajo o liberalizaciji in svobodah, svoboščinah v zvezi z vizah Alvaro. Hvala lepa. Predsedujoči. Gospod eh, Dias de Mere je zelo podrobno predstavil svoje poročilo. Ko govorimo o desete predlogu sprememb, tukaj bomo uložili eh, predlog spremembe, vendar menim, da poročevalec gre v pravo smer. Poročevalec je uložil ta predlog spremembe, kajti zaveda se, da mora priti do spremembe. Naprimer, kako Kanada obravnava Češko. Imamo pisno izjavo, eh, ki smo jo lani sprejeli, eh, gospod Ucki, gospod Ojtova in drugi. In eh, cilj te izjave je, da bi prosili komisijo, da pripravi mehanizem, ki ne bo pravzaprav potreben zahteval eh, dvostranske sporazume, vendar pa splošno obravnavo v Evropski uniji, ko pride do obravnavanja vizumov tretjih držav. Eh, Združene države so grozile Avstriji, da bodo ponovno uvedle vizumski režim, če Avstrija ne bo mogla omogočiti dostop do podatkovne baze o prstnih odtisih, lastne podatkovne baze o prstnih odtisih. In eh, če bo do tega prihajalo, se bo začelo dogajati marsikaj v naših odnosih do naših prijateljev in zaveznikov. Moramo zagotoviti, da eh, te države ne bodo zaopšle določene pravila, ko gre za naše države članice. Še posebej, kar zadeva pravila sprejeta do leta 2020. 2001. Tam smo imeli samodejni eh, vzajemni mehanizem, eh, ki je bil že predviden. To je bil mehanizem eden za vse In vsi za enega, to je bil mehanizem iz leta 2001. Če si pogledamo, kakšne so bile naše izkušnje v zadnjem času in kaj je pripeljalo do predloga sprememb, ki smo ga vložili. Morda bi bilo koristno komisija pripravila še dodatne predloge, vendar mi menimo, da bi mi morali črpati iz naših izkušenj, ki ga imamo iz svežnja eh, gospodarskega upravljanja, ki smo ga sprejeli s kvalificirano večino. Eh, Če kvalificirana večina držav članic zavrne določen predlog, potem bi tak predlog bil zavrnjen. Če evropski predlog eh, zavrne predlog z absolutno večino, eh, kome takrat bo predlog komisije zavrnjen? In to bi lahko pripeljalo do ustreznega ravnotežja in eh, tudi do tega, da bi tretje države v odnosu Evropske unije bile obravnavane kot ena celota in bi lahko v takšnem primeru podprli določene države članice, ko bi one prišle v spor s tretjimi državami. Glede na to, da imamo samo en eh, predlog spremembe za uložitev, vam bom poslal datum. Gospod Ansiu, imate besedo. Hvala, predsedujoči. Dovolite, da tudi sam čestitam gospodu Diazu de Meri za njegovo poročilo. Dovolite, da se mu zahvalim za njegov pogum in solidarnost, ki jo je pokazal, glede na to, da je omenil v poročilu vprašanje vzaj, mehanizma vzajemnosti. Komisija in svet želita se izogniti temu. Menim, da ta vzajemnostni mehanizem, ki je predlagan, je dejansko izboljšava v primerjavi z sedanjo situacijo, ko Evropska unija nima nobenega konkretnega instrumenta za vzajemnost zunaj diplomatskih kanalov. Pogajanja na področju vizumov bi lahko izpeljali samo v okviru sveta in komisije in ne strani držav članic. In praksa je pokazala, da tako komisija kot svet nista tako željna podpreti eh, želje držav članic, eh, ko gre za eh, vzajemnostni mehanizem na področju vizumov. Res je, da tretje države, ki eh, kršijo ta eh, vzajemnostni mehanizem, bi se morali zavedati, da državljane morajo obravnavati enako. Ne moremo si več privoščiti v okviru skupne vizumske politike, eh, določeno diskriminacijo, kot se ta dogaja. Sedaj več kot 100 milijonov državljanov so bolj enakopravni kot drugih 400 milijonov državljanov. Pisna izjava gospe Rojtove se nanaša ne samo na Češko, temveč tudi na druge eh, države članice, Romunijo, Bolgarijo, eh, Cipr, E, to so tiste države, e, ki nimajo nobenih prednosti v odnosu vzajemnostnega režima, ko gre za njihove odnose z Združenimi državami in Kanado. E, predstavniki komisije in sveta v svojih izjavah ne podpirajo evropske enotnosti. Oni bi pa morali biti glavni podporniki evropske enotnosti zakaj? Bi, zakaj morate poklekniti pred tretjimi državami? In eh, tudi nekoliko nas bega, da Evropsko unijo obravnavajo tako, kot jo obravnavajo v mednarodnih odnosih. Menim ta vzajemnostni mehanizem, eh, ki ga uvaja gospod Demera, bi moral se jasno sklicevati na tiste države, ki ohranjujejo te obveznosti, vizumske obveznosti do drugih držav. Podpiram takšno stališče in tudi vložila bom predlog spremembe s tem v zvezi. Prav tako upam, da poslanci tega odbora in poslanci Evropskega parlamenta me bodo podprli. Eh, kajti videti je, da mi v Evropskem parlamentu smo edini, eh, ki se zauzimamo za to solidarnost in enotnost v okviru Unije. Gospa Rojtova, imate besedo. Pravodaji a také panu Alvarovi, eh, který... Hvala lepa. Želela bi se zahvaliti poročevalcu in gospodu Alvaru, kajti podala sta nam izredno dober pregled situacije, glede na to, zakaj je tako pereče to vprašanje vzajemnosti v okviru Evropske unije komisije ne zastopa interese držav članic na področju zajemnosti in temu je tako že celo vrsto mesecev in zato bi se želela zahvaliti poročevalcu, da je predstavil eh, ta predlog spremembe in nikakor ne smemo iti nazaj na tem področju. In eh, še posebej v času polskega predsedstva se moramo zavizati, da je izredno pomembno, kakšne medsebojne odnose imamo. Naprimer, odnosi med Češko republiko in Kanado. Tukaj vidimo, da države Članice se morajo zavedati svojih odgovornosti, vendar zaradi pomankanja interesa strani komisije in zaradi tega, ker določeni komisarji niso dovolj aktivni, smo tukaj ostali zunaj. In ne gre samo za odnose do Združenih držav in Kanade, gre tudi za odnose do Združenih arabskih emiratov. Še posebej, ko gre za določene vizumske sisteme. Določene države članice imajo določene vizumske zahteve do Združenih arabskih emiratov in to je nekaj, kar smo videli v desetem odstavku. Sedaj iščemo končno rešitev, ne vemo pa, kako je možno, da komisija gre zoper nečesa, kar je bilo odločeno strani večine evropskih poslancev. Videti je, kakor da tukaj obstaja določen problem. Češki državljani, naprimer, eh, ko zaprosijo za vizo, morajo čakati 3 do 5 eh, tednov in morajo priti v Prago, ne glede na to, kje živijo eh, na Češkem, morajo priti v Prago in morajo zagotoviti in posredovati svoje podatke o bančnih računih. To je, tega si ne moremo zamisliti, da je to možno. Morajo podati te podatke o svojih bančnih računih, ko izpolnjujejo formular za vizo za Kanado. Češki državljani se obračajo name in sprašujejo, ali morda kršijo pravila. Če eh, želijo posvojiti otroka ali podpirajo otroka, ki živi nekje zunaj, kot del posebnega programa in če morejo izpolniti formular v zvezi s tem, kjer se zahtevajo te, ti podatki in zato eh, državljani se bojijo, da morda ta program, ki jim omogoča podporo, eh, teh otrok pomeni isto kot posvojitev otroka. In zato se bojijo tudi izpolnje, izpolnjevati takšne formulare in to priprav prihaja do veliko, pri, lahko privede do veliko problemov. Sedaj pa gospod Diaz de Mere, sedaj najprej gospod Brokc in potem gremo gospodu Diazu de Meru. S tem, ko ste govorili, da lahko lahko eh, govorimo o nekakšnem eh, vzajemnem sistemu prekinitve. Eh, to je vsekakor dobro, ko pride do zlorabe. Še posebej, če pride do vse večjega števila priseljencev, kot smo danes slišali. In če države, ki so tukaj prizadete, imajo nizke BDP na prebivalca ali če so revnejše ali pa če imajo tudi revnejše eh, socialne službe, potem določene, eh, določeni mehanizmi so tukaj pomembni. Gre za določene razloge, za prihod študentov zaradi določenih štipendij. Vendar vemo, da med njimi so tako zakoniti kot nezakoniti eh, priseljenci. Vendar vemo, da tudi, če gremo v Avstralijo, mi lahko dobimo vizo zelo hitro, tudi elektronsko. In zato bi želeli eh, pohititi z eh, temi postopki in ne, da bi prekinjali z možnostjo izdajanja vizumov. Menim, da veliko krat gre za metanje peska v oči. Recimo, če eh, državljani gredo v revnejše države, tukaj ni nobenih nevarnosti, da bodo tam ostali. Hvala. Sedaj pa imate besedo gospod Jazdemera kot poročevalec. Bueno, Najlepša hvala, gospod predsednik. Uh, po prvem uh, branju tukaj se moramo zavedati, da eh, se obravnava zelo tehnična stvar eh, s, pom, z velikim političnim pomenom. To bomo upoštevali tudi v drugih eh, scenarijih eh, in sicer še bolj podrobno. Eh, zahvaljujem se komisiji. Predvsem za komentarje, ki jih je podala. Komisiji se zdi poročilo pozitivno in tudi predlogi sprememb uh, se zdijo koristni. Komisija predlaga še določene izboljšave glede mojega stališča o vzajemnem mehanizmu. Eh, strinjajo se eh, z opustitvijo klauzule o prekinitvi za posadke, predlog spremembe 11, eh, zadeva to vprašanje in tukaj bi rad povedal komisiji in tudi kolegom, da moj predlog ne želi kršiti člena, ki daje eh, pravno podlago za postopek komitologije. Tukaj se ne krši eh, pobuda komisije oziroma pristojnost do pobude. In tukaj želimo, to poudarjam, eh, želimo slediti dobri volji, ki je bila izražena strani komisije in prizadevamo si za to, da bo parlament prisoten ne samo od začetka, ko se postopek začne, ampak od trenutka, ko bomo izvedeli, za eh, nujno situacijo v določeni državi članici. Matematični kriteriji, še nekaj o tem. Mm, tukaj bom odgovoril na nekaj vprašanj, ki so zadevala te odstotke. Tukaj se želimo izogniti avtomatizmu in želimo ustvariti uh, fleksibilnost 50 ali 60 odstotkov. Eh, to je še vprašanje, v, se da, v katerem se da pogajati. Strinjam se s tem, da eh, se je o tem vredno pogajati. Vzajemnost je po mojem mnenju eh, dobro razložena v predlogu spremembe 10. To gre v smeri doseganja večje fleksibilnosti. Tukaj bi rad pomiril komisijo. Eh, poročevalec je pripravljen pogajati o prav vsem, kar zadeva to, mm, ta predlog oziroma to spremembo. Ne želim tukaj usiliti svojega mnenja, ampak želim se pogajati o vseh fazah postopka. In želim tudi sodelovati v različnih fazah, včasih kot povabljenec, včasih kot. Uh, sodelavec. Rekel sem, da je to v skladu s pristojnostjo pobude komisije. Tukaj povsem spoštujemo pravila komitologije in s tem sem že odgovoril komisiji. Rad bi še enkrat eh, poudaril svojo pripravljenost za doseganje sporazumov. Eh, Filip Zazinski predstavnik polskega predsedstva, njemu izražam svojo globoko hvaležnost za veliko pripravljenost, ki jo je vedno pokazal pri pogajanjih in pri razpravah o e, vzajemnosti. E, tukaj smo dobili veliko informacij e, in jih tudi zagotovili vsem delegacijam. In če skupina za vizume Eh, želi ravnotežje, naj povem, da to želim tudi jaz. Eh, veseli me, da eh, skupina ohranja stike z mano kot poročevalcem in celotnim parlamentom. Moji kolegi so rekli tudi, da, so, da sta pomembna elementa tukaj klauzula o prekinitvi in pa vzajemni mehanizem. Tukaj gre za to, da ne bi prišlo do avtomatizmov in do diskriminacije. Eh, kolegi so zato, da se ohranijo odstotki. Sam sem zato, da se o tem še pogajamo, da se o odstotkih pogajamo, tako da bomo uh, izpogajali mehanizem, ki se bo izogibal vsakemu uh, avtomatizmu. Da bomo uh, natančno pogledali vsak posamezen primer. Odstotki lahko služijo samo kot uh, nek element, več kot nek dodatni element, ne pa kot odločilni element. Seveda je treba v tem procesu oceniti tudi to, kar bosta povedala Frontex in Europol. Uh, Eh, kot bo, eh, kar bo povedal Urad za azil in pa Agencija za zunanje odnose. Mm, poročili bomo vse, kar bodo povedali odgovorni za zunanje odnose eh, Evropske unije. Nekateri so spraševali, tudi gospod Zazinski se na to navezal in sicer da vpliv ni uh, enak na Nemčijo ali pa na Luksemburg. Uh, in tukaj se strinjam z gospodom Alvarom in drugimi. Pri vzajemnosti je bolje sodelovati skupaj 27 držav, skupaj in ne uh, vsaka posebej zaradi solidarnosti, ki jo je omenjala tudi moja draga prijateljica Renate Weber zato bomo vedno delovali skupaj, eh, proučevali pa bomo primere vsakega posebej. In to so instrumenti, da se v končni fazi določi, ali bo prišlo do prekinitve oprostitve ali ne. Torej, da tukaj ne bodo odločile samo matematične formule. Želim si soglasja in mislim, da si tega želimo vsi. Potem še eno vprašanje oziroma odgovor za moje kolege. Kolegi so v komisiji svetu poslali jasno sporočilo. Tukaj ne gre samo za vprašanje, mm, ki se tiče mene poročevalca, ampak za vprašanje, ki se tiče vseh in zahteva soglasje. Mm, tukaj moramo biti realistični in sicer eh, potrebujemo konsens v Evropskem parlamentu. Eh, To je pomemben element, ko bo prišlo do nadaljnih pogajanj s svetom in komisijo. Gospa Fajon, če se vi strinjate in vsi ostali, da bi rok bil 6. decembar, potem uh, bomo naredili tako, torej 6. decembra ob 12. bo rok. Uh, hvala za to, kar ste rekli, eh, da je mehanizem o prekinitvi boljši izraz. Hvala um, za krepitev vloge Evropskega parlamenta. Hvala, Tanja, ker se z vsem tem strinjaš. Uh, poleg tega je pomemben postopek komitologije. Uh, hvaležen sem uh, za strinjanje z vzajemnim mehanizmom, kajti to je povezano s solidarnostjo in tudi z resolucijo, ki smo jo podpisali marca letos in s katero smo se zavezali eh, rešiti ta vprašanja. Afet pravi, naj eh, ukinemo odstotke, tukaj sem že povedal, kaj menim, o tem se še lahko eh, pogajamo, gre pa samo za to, da ne bi prišlo do avtomatizmov. Hvala, Tanja, ker uh, me podpiraš, ker podpiraš, podpiraš moje predloge. Uh, hvala tudi Renate Weber, uh, ki je vedno tako natančna in vedno zelo prijazna. Um, strinjamo se z vzajemnim mehanizmom. To je tehnično vprašanje s političnimi posledicami in hvala zato, ker se trudiš za okrepitev evropske solidarnosti mm, solidarnost imamo tako rekoč v genih. Hvala za zaupanje, Renate. Dve vprašanji si mi postavila, 50 ali 60 odstotkov, to sem že odgovoril, gre za to, da se da, eh, oziroma da mm, ne pride do možnosti avtomatizmov in da se eh, omogoči razprave od primera do primera posebej. Kot pravnico te skrbi vloga parlamenta v komitologiji. Eh, ne skrbi v predlogu spremembe, ki sem ga predstavil, boš videla, da ne kršimo postopka komitologije. Gre za to, da je parlament povabljen in eh, da gre za priporočilo same komisije, eh, da je parlament eh, zraven od vsega začetka. Hvala tudi gospodu Busutilu. Um, tudi ti si povedal bistvo, gre za vizumski sistem, eh, ki mu bodo eh, ljudje zaupali in verjeli in zato potrebujemo učinkovit mehanizem eh, o prekinitvi, tega ne morem povedati drugače. Eh, Hvala. Še dve pojasnili, ko gre za koledar in pa za možnosti uh, zlorab. Treba je prebrati deseti in enajsti predlog spremembe in to natančno. Uh, eh, Samo odgovoril sem ti tudi že na, na možne zlorabe in na različen učinek, uh, ki ga ima to naprimer na Luksemburg in Nemčijo ali pa na Slovenijo in Španijo. Še gospa Zipel. Kot veste, imamo pozitiven in negativen eh, seznam. Eh, to sta prilogi ena in dve. Ampak eh, to ni nekaj trajnega. Ta uredba je bila že osemkrat spremenjena, tako da je vse čas v postopku pregleda. In glede na situacije, do katerih bo prišlo v Evropski uniji in pa eh, drugih eh, državah, bomo videli, katere bodo na katerem seznamu. Gospod Alvaro. Hvala za tvoje besede, Aleksandr. Moraš razumeti, da je um, deseti predlog spremembe uh, dober uh, predlog glede vzajemnosti. Eh, se strinjava, da ta mehanizem zaenkrat ne deluje dobro in da potrebujemo nov predlog. Eh, tukaj govorimo o primeru Kanade. Hvala za to, da se strinjaš z mano, da bi imeli skupnostni mehanizem. Seveda mora biti mehanizem, mehanizem skupnosti, da bomo lahko ne samo solidarni, ampak da bomo tudi uh, kredibilni. Podal si nekaj primerov, uh, Avstrija in ZDA in tako naprej. Treba je delati vedno v okviru 27 držav članic. Eh, leta 2001 je prišlo do avtomatične vzajemnosti. Eh, predstavite predlog spremembe in lahko se bomo o tem še pogajali. Gospod uh, Ensin, hvala za uh, komentarje. Eh, hvala za to, ker si rekel, da smo izboljšali vzajemnostni mehanizem. Strinjam se s tem, da vizumska politika ne sme ustvarjati diskriminativnih eh, scenarijev v Evropi 27. Tukaj lahko uh, govorimo o predlogu spremembe, ne samo o primeru Češke, ampak tudi Romunije, ki. Uh, je zaenkrat deležna diskriminacije in tej, tej diskriminaciji se želimo izogniti. Gospa Rojtova, hvala za komentarje, hvala za eh, strinjanje z mano in gospodom Alvarom. Gospa Rojtova je rekla, da komisija ne predstavlja vseh, komisija se zato trudi, eh, trudi se tudi zato, da bi dosegla soglasje kot. Eh, v tem primeru strinjam se z vami, da naš predlog o vzajemnosti ne sme biti zavrnjen. Evropska unija mora v vseh pogledih sprejeti svojo odgovornost. Govorili ste o arabskih priseljencih. Obžalovali ste, da se komisija ni odzvala z ustrezno nujnostjo. Eh, kot bi bilo potrebno, ni se odzvala tudi na situacijo na Češkem. Eh, rekli in zaključili ste, da mora Evropska unija ukrepati, zato smo pravzaprav tu. Gospod Brons pa je govoril o mehanizmu prekinitve. Rekel je, da za njo vzajemnost ni pomembna. Tukaj se ne strinjam uh, s to oceno, ne strinjam se tudi s trditvijo, da uh, vzajemnost torej ni pomembna. Je pomembna, to poudarjam. In parlament je z resolucijo iz marca postavil doktrino za to, kar si želimo. Želimo si vzajemnost za 27 držav članic. Od primera do primera bi o tem odločali. Eh, gospod predsednik, eh, hvala, eh, ker smo toliko časa posvetili tej pomembni temi. Hvala komisiji in svetu ter vsem, ki so se udeležili razprave. Tukaj imamo skupno stališče, to je skupno stališče Evropskega parlamenta. Najlepša hvala. Hvala, gospod Diaz de Mera. Uh, obširno smo razpravljali o tem poročilu in se odločili, eh, da je rok za vlaganje predlogov sprememb 6. decembra ob 12. se strinjate. To je bil predlog poročevalke v senci Tanje Fajon in eh, tako bo. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Nekaj minut zamude smo si že nabrali in zato se moramo potruditi, da bomo nadoknadili zamujeni čas upoštevati je treba, da bo takoj za to točko, ki se jo bomo zdaj lotili, glasovanje. In še enkrat upozarjam, da morate imeti pri sebi elektronske kartice. Naslednja točka pa je sprememba uredbe o vizumskem zakoniku skupnosti. Poročevalec. Uh, za ta dosije je naš kolega gospod Louis Michel, ki bo tudi predstavil uh, ta osnutek poročila. Potem bomo lahko prisluhnili tudi predstavnikoma komisije in sveta, torej polskega predsedstva. Zdaj pa ima besedo gospod Louis Michel. Hvala lepa, gospod predsednik mislim, da bomo lahko nadoknadili nekaj časa. Potem smo govorili že na prejšnjem sestanku. Ta predlog je namenjen temu, da bi tehnično popravili vprašanje letališkega transitnega vizuma. Tisti, ki imajo veljaven vizum ali dovoljenje za bivanje, ki ga izda država članica, ki še zaenkrat ne uporablja vseh šengenskih ukrepov, torej Združeno kraljestvo, Irska, Cipr, Romunija in Bolgarija, te države bi bile oproščene zagotavljanja letaliških tranzitnih vizumov. To je v skladu s praksami držav članic. Ta predlog na zadnjem sestanku odbora ni bil sporen, zato predlagam, da lahko odbor Libeto spreme. Vključen sem dva tehnična predloga spremem, zato da bi popravili uvodni navedbi 10 in 11. To je to, gospod predsednik. Komisija, izvolite. Oziroma, najprej predsedstvo. Ali komisija je tukaj? Izvolite. Euh, predsednik, je brevement. Hvala lepa, gospod predsednik. Čisto na kratko. Zahvaliti se želim poročevalcu za to, da je na hitro predstavil svoje poročilo. Res je. Ko smo prvič poslušali predstavitev tega poročila odboru Libe, je bilo soglasje enotno, zato komisija zlahka sprejme oba predloga sprememb, ki jih predlaga poročevalec in to odraža obe spremembi, ki jih predstavlja eh, svet. Hvala, sedaj pa polsko predsedstvo. Hvala lepa, gospod predsednik, tudi mi se tukaj strinjamo. Mislim, da je to odličen primer sodelovanja med institucijami. Hvala. Hey, thank you. That was also real fast. <laughs> Now, Mrs. Hvala. To je bilo zelo hitro. Sedaj pa gospa Somer, zaprosili ste za besedo. Izvolite. Hvala, čisto na kratko. Strinjam se s poročevalcem. Mislim, da je res, da je treba uvesti to tehnično prilagoditev, da se bo to izkazalo v, v praksi. Mislim, da tukaj manjka še nek element in celotna zgradba bo potem bolj stabilna. Zato se zahvaljujem poročevalcu in mislim, da bo skupina ALS e zlahka to podprla. Hvala. Hvala, gospod Ensio. Sem poročevalec v senci za skupino socialistov in povem lahko, da podpiramo to poročilo. Glede na to, da je le tehnične narave veliko ni za dodati, vendar dodati želim to, da bi bilo dobro, če bi Bolgarija in Romunija bili sprejeti v šengensko območje. Potem takšnih sprememb sploh ne bi bilo treba uvajati. Hvala. Hvala lepa vsem. Tako smo nadoknadili izgubljeni čas. Če želi gospod Mišel še kaj povedati. Okay. Mikrofon, prosim. Dobro, hvala lepa. To je torej konec te točke. Sedaj pa elektronsko glasovanje. Glasovali bomo k malu. Sedma točka je vzpostavitev ocenjevalnega mehanizma za preverjanje uporabe šengenskega pravnega reda. Glasujemo o poročilu, ki ga je pripravil kolega Carlos Coelho. Imamo več kompromisnih predlogov sprememb. Kolikor vem, je poročevalec pripravljen predstaviti izid pogajanj. Gospod Coelho, izvolite. Thank you, thank you so much, Hvala lepa, gospod predsednik. Imeli bomo orientacijsko glasovanje, to pa je rezultat kompromisa sodelovanja eh, različnih političnih skupin. Podariti želim štiri točke. Prva točka, zahvaliti se želim poročevalcem v senci za dobro sodelovanje. Mislim, da smo dosegli obsežno soglasje v odboru Libe. Druga točka. povdariti želim, da potrebujemo pravi evropski ocenevalni mehanizem za Schengen. Varnost šengenskega območja temelji in je odvisna od ustreznega ocenevalnega mehanizma. Tretjič, poskušal sem sprejeti največji del predlogov sprememb strani kolegov, ampak nekaterih preprosto nisem mogel sprejeti, zato ker je bil dokument razdeljen na dva predloga in drugih nisem mogel sprejeti zaradi pravnih omejitev. In še četrtič, s tem glasovanjem upam, bo Evropski parlament pokazal, da je pripravljen skupaj s parlamentom in komisijo razmisliti o vseh morebitnih pravnih rešitvah, ki bi lahko vodile do kompromisa med vsemi tremi institucijami. Gospod predsednik, mislim, da smo sedaj pripravljeni na glasovanje. Hvala lepa, hvala za vašo predstavitev. Imeli bomo orientacijsko glasovanje glede na izitega orientacijskega glasovanja, pa bo poročevalec začel s pogajanji svetom. Ste vsi pripravljeni? Gospa Vikstrom imate svojo glasovalno kartico. Se opravičujem, to je zelo neprijetno, ampak svoje kartice nisem našla. Prosim, da zabeležite moj glas. Dvi glasoval bom z dvigom roke. Well, well. Da, da, to se lahko zgodi vsakemu. Gospod Trianta Felides. Enako z mano, gospod predsednik. We're getting started. Dobro, bomo začeli. He's got the list. Komprom Imate vsi seznam. Kompromis ena. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. Nekdo se je vzdržal. Nekaj predlogov spremenb postane brezpredmetnih, sedaj pa ustni predlog spremembe. Ena, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Ustni predlog spremembe. Dve. I see. I see. Amendment 45. Predlog spremembe 45. Kdo je za? Pr proti. Vzdržanje sprejeto. Oral 2. Ustni predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti. Vzdržanje sprejeto. 47. Za. Proti. Vzdržanje zavrnjeno. Predlog spremembe 8. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 52, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Eh, amendment 9. Predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 56. Favor. Against. 56 za, proti vzdržani, sprejeto. 57 za, proti vzdržani, zavrnjeno. ustni predlog štiri, ne, ta je bil za. Ja, torej glasujemo o ustnem štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 60, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 59, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61 za proti, vzdržani, zavrnjeno, 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 63 za, proti, vzdržani, sprejeto, 10 za, proti, vzdržani, sprejeto, 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. To ni jasno, tako da bomo preverili. 64. predlog spremembe preverjamo, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sam nisem mogel glasovati. Izvolite, postopkovno vprašanje. Ali je vnot moj voting? Ne, povedati sem želel, da glasovalne kartice nimam, pa glasujem proti, sem pa v ljudski stranki. Se, se poregistrare il mio voto. Prosim, da zabeležite moj glas prosi. proti. Hickstrom ha votato, ha votato, uh, you, you have voted for. Glasovali ste za gospod Triantafilides.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 Vikstrom in Triandafilides sta za. Se upravičujem, sedaj pa imam glasovalno kartico. Dobro, samo Vikstrom za torej. Glasujete za ali proti? 21 proti 23. 21 proti 23, torej sprejeto. I see. So, so 20, one in favor. So it's, so it's, it's 23 to 20. 23 za, 22 proti. <laughs> I mean, Mrs. Wikstrom. Želite, da še enkrat preverimo? Gospod Wikstrom, ste za? Dobro. Dva proti. Dodamo enega za prav tako. mislim, da bi to morali podpreti. Dobro, bomo še enkrat preverili. Glasujemo. Now closed. Konec glasovanja. Bigstrom je za 23 proti 22, torej sprejeto. Ustni pet, kdo je za? Proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis štiri, kdo je za? Proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis pet, kdo je za? Proti, vzdržanje sprejeto. 13 je bil umaknjen. Š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 proti vzdržani. Sprejeto 70, to je za, proti vzdržani. Sprejeto ustni 7, to je za, proti vzdržani. Sprejeto 71, to je za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. 71. Glasujemo. 71. 71. Zavrnjeno. Dvainsedemdeset. Z ustnim predlogom spremembe. Dobro, dvainsedemdeset za, proti, vzdržani sprejeto, ustni osem, to je za, proti, vzdržanje sprejeto. 74 je za, proti, vzdržanje sprejeto, ustni 9 je za, proti, vzdržanje sprejeto, 76 je za, proti, vzdržanje sprejeto, 77 je za, proti, vzdržanje sprejeto, ustni 10 je za proti, vzdržani sprejeto, kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 80, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 85, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromis 9, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. No, Mislim, da je to sprejeto. Dobro, sedaj pa je kompromis 10, kdo je za, vzdrž, proti, vzdržani sprejeto, 20, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Usni 11. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. 91. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. 92. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. 22. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. 23. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. 93 je za, proti vzdržanje zavrnjeno. Ustni 12, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa uvodne navedbe. Kompromis 11 v prvi uvodni navedbi, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. 25, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto sprejeto ustni 13, to je za, proti vzdržani. Sprejeto 26, to je za, proti vzdržani. Sprejeto 27, to je za. proti vzdržani. Zavrnjeno. Predlog smo imeli ena, to je za. Proti vzdržani sprejeto. Ustni 14, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 31, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 33, to je za, proti, vzdržani, sprejeto sedaj pa 34 je za, proti vzdržanje sprejeto. 12, kompromis 12 je za, proti vzdržanje sprejeto, sedaj pa 36 je za, proti vzdržanje sprejeto, 37 je za, proti vzdržanje sprejeto, 38 je za, proti vzdržanje sprejeto zadržani. Sprejeto. Usni 15, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 13, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Nekateri postanejo brezpredmetni, sedaj pa usni 16, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o besedilu z izglasovanimi spremembami končno glasovanje, glasujemo elektronsko, glasujemo. Yes, Wikstrom, one plus in favor. Wikstrom je za, to pomeni 42 za, nihče proti, 4 vzdržani, 43 za. Čestitamo, gospod Koeljo. Now, Sedaj pa. Točka 8. Predstavitev predlogov komisije. Slišali bomo predstavitev gospoda Stefana Manservisija, generalnega direktorja Evropske komisije, generalnega direktorata za notranje zadeve. ampak žal še ni uh, prisoten zato, da bi predstavil finančne programe za prihodnja leta, zato predlagam desetminutni odmor, da mu damo čas. Čez deset minut bomo nadaljevali. Hvala.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

Cari colleghi. <laughs> eso. Venga, vamos. Es que I dismissed till 11:30, but it's now 11:30. So, shall we get started? Предлагам да зачнемо. Čaka nas namreč še ena točka. A ne, v redu, to je zadnja točka danes dopoledne. we are resuming our work. Nadaljevali bomo s delom. Our work, we had an interlude for 10 minutes. Imeli smo 10 minutni odmor. Čakali smo gospoda Manservisija in sedaj je tukaj. Pozdravljamo ga tukaj kot generalnega direktorja za notranje zadeve. Predstavil bo zakonodajne predloge v zvezi z dvema skladoma na področju notranjih zadev za obdobje 2014 do 2020. Sklad za azil in migracije in za notranje migracije. 15. novembra je komisija sprejela te predloge, sedaj pa dajemo besedo gospodu Manservisiju, da predstavi pobudo, potem pa bomo imeli čas za razpravo. Gospod Mancervisi, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa za povabilo, da vam predstavim ali povem več o tem, kako bo komisija opravljala financiranje v naslednjem večletnem finančnem okviru. Že marca sem imel priložnost govoriti o tem, predstavil sem naše predloge, naše usmeritve in pravite, da je komisija sprejela junijsko sporočilo o naslednjem večletnem finančnem okviru in pred nekaj tedni, kakor ste povedali, 15. novembra, smo dokončno pripravili tudi svežen z zakonodajnimi elementi, torej pravno podlago. Tisto, kar sem povedal marca, v veliki meri še drži. Torej, predlogi, ki smo jih predlagali komisiji so bili v veliki meri sprejeti. Sedaj smo torej formalno predlagali tudi nekaj, kar je zelo blizu našim prvim zamislim, še posebej kar zadeva višino sredstev in njihovo uporabo v prihodnosti. Na kratko bom to omenil. To bo služilo kot izhodišče za nadaljno refleksijo. Dva elementa imamo v mislih. Prvi element je, da glede na prejšnji večletni finančni okvir je pritisk na komisijo in na celotno Evropsko unijo, da dela več, bolje, hitreje in da je bolje opremljena, še večji. Vse skupaj je še bolj sorezmerno, zato ker so notranje zadeve ključno področje migracije, azil, varnost, upravljanje z mejami. To je vedno pomembnejše vprašanje in zato je to sedaj zelo velik uh, in pomemben problem, pomembno vprašanje in veliko je pritiska na tem področju. Vedno večja. Vedno večje popraševanje je prispevalo k temu in tudi kritična ocena razpoložljivih sredstev. Ne gre le za količino razpoložljivih sredstev, vedno je zlahka uh, trditi, da potrebujemo več. Ne, ocenili smo predvsem to, ali smo ustrezno opremljeni za to, da lahko izpolnimo politične cilje, ki naj bi jih izpolnili. Tukaj je bil moj osebni pomislek ta, da je naša orodjarna preveč razdrobljena, zato ker cilji med skladi in političnimi cilji niso bili jasni. Drugič, upravna bremena so bila tako velika, da. smo morali vsako leto sprejeti več kot 100 odločitev v poprečju, zato da smo odločali o delovnih programih posameznih držav članic in tako naprej. Vsakič, ko je bila kakšna nujnost, smo imeli zelo malo možnosti za to, da smo sredstva ustrezno prerasporejali. Vse skupaj je bilo zelo razdrobljeno in neprepoznavno v okviru upravnega bremena. To sta bila dva vidika, ki sta služila kot izhodišče v teh kritičnih izkušnjah, ki jih imamo. In v luči tega smo pripravili svoje predloge. Naši predloge so sedaj sprejeti. In sicer sedaj imamo arhitekturo, ki je poenostavljena. In je tudi mnogo bolj neposredna, ko zadeva cilje. Sredstva, ki jih imamo sedaj, oziroma skladi so bili vključeni v dva sklada. En sklad je za azil in migracije in drugi za upravljanje meja in notranje migracije. Torej, imamo dva sklada, ki sta jasno povezana s političnim ciljem, kakor je to zapisano v pogodbi. Drugič, imamo okrepljene tehnike skupnega upravljanja, zato da drugače uporabimo tista sredstva, s katerimi upravlja komisija. Načelo skupnega upravljanja velja v obeh skladih, vključeno področju varnosti in to je prvič, kajti neposredno upravljamo z denarjem za to, da podpiramo specifične projekte, ampak glavno načelo je skupno upravljanje. Zakaj? Kajti to poveča odgovornost in občutek lasništva strani držav članic, ampak temu pripomore tudi dejstvo, da imamo samo dva sklada in če imamo skupno upravljanje, potem se odločitev premakne od lečne, letnega odločanja na večletno sprejemanje odločitev, tako bo komisija in parlament, zato ker nadzira komisijo, Oba bosta imela bolj političen pregled in dolgoročen pregled na tem, kaj države članice se želijo storiti z denarjem, ki ga imamo na voljo. Torej, na začetku procesa leta 2013 bomo imeli politični dialog z vsako državo članico, zato da bi se dogovorili o ciljih, ki jih želijo doseči v tem obdobju. Zato, da bi pripravili dejavnosti, ki jih želijo oni opraviti. Zato, da bi ocenili ali v kakšnih drugih primerjih razpravljali, o objektivnih rezultatih, ki jih želijo doseči in da bi zagotovili ustrezna finančna sredstva, zato da bi imeli bolj strateški, bolj političen in bolj prožen način načrtovanja uporabe sredstev. Povedal sem že, da smo morali sprejeti prej 100 odločitev na leto, sedaj pa jih je mnogo manj. Zato vas želimo opozoriti na to, da če vi in svet sprejmete ta pristop, potem bomo imeli obdobje 2013-2014, ki bo zelo intenzivno, kajti takrat bomo morali imeti politično razpravo za vsako državo članico, zato da pripravimo načrte za njihovo nadaljne delo. To vključuje tudi vidik varnosti. Zakaj? Prvič bomo namesto tega, da samo financiramo projekte posamezno, države članice prosili tudi, da poskrbijo za to, da skupaj upravljamo donirana sredstva, naprimer boj proti organiziranemu kriminalu, ponovna pridobitev sredstev, boj proti terorizmu in tako naprej. Vprašali bomo, kaj želijo doseči in s kakšnimi sredstvi. Vprašali bomo tudi, kakšno sredstvo želijo nameniti tem dejavnostim, kajti tukaj gre za skupno upravljanje, zato bo vse skupaj mnogo bolj strateško. Kaj bomo torej storili s tistim delom, ki, s katerim bo upravljala komisija? To bo centralni del in ta del bo namenjen izpolnjevanju ciljev unije. To so ukrepe, ki so čez nacionalni, nekaj jih je. Razvili smo zelo vertikalno strukturo tukaj še posebej na področju boja proti organiziranemu kriminalu. Naprimer imamo supranacionalno naravo tega pojava, proti kateremu se borimo. Naprimer imamo tudi podporo programov ponovne naselitve. To je zelo pomembna tema, kajti predlagali smo, da bi mnogo več uložili v to, da spodbujamo ponovno naselitev ali da bi imeli mnogo bolj učinkovito podporo najboljših praks za vključevanje v družbo. Vse to so tako imenovani ukrepi Unije, kaj te imajo čez nacionalno razsežnost in to bo še vedno financirano na centralni ravni. Tehnike pri tem pa bodo različne. Ena tehnika, kako veste, je, da se sklene partnerstvo z mednarodnimi organizacijami. Druga tehnika pa je, da naprimer uporabimo svoje agencije, Frontex, EASO in druge, kot agencije, ki izvajo ukrepe. Prej te agencije finančnih sredstev, da opravljajo svoje dejavnosti, ampak v skladu z njihovim mandatom bomo pripravljali tudi ad hoc pobude, ki jim jih lahko zaupamo kot agencijam. Nekaj primerov že imamo, ki jih lahko uporabimo za to. Naprimer, če imamo sedaj namen razpravljati z oblastmi iz tretjih držav o tem, kako bi bolje pripravili upravljanje meja, zato da bi pripravili eh, integrirano upravljanje z mejami, lahko storimo naslednje. Namesto, da financiramo posvetovanja in svetovalca in tako naprej, lahko Frontexu damo mandat, da na podlagi svojega znanja pomaga pripraviti odločitev, enoten ukrep, ki bo potem izboljšal koherenco, kajti to bo spadalo v konsolidiran okvir, vse skupaj bo temeljilo na delitvi dela, sodelovali bomo tudi z Interpolom, EASom in tako naprej, tudi z državami članicami, zato da bi to znanje služilo tretji državi. Ampak po drugi strani lahko omenjamo tudi druge dejavnosti. Torej, en način za porabo sredstev na centralni ravni je, da bolj uporabljamo agencije na osnovi ad hoc ko se pojavljajo posebni primeri. Imamo tudi primer tega, oziroma vprašanje tega, da smo bolje opremljeni, zato da se bomo lahko bolje odzivali v novnih primerih. Mislim, da smo vsi videli v času nedavne krize zaradi zunanjih pritiskov na naše meje, da je naša zmogljivost Eh, hitre mobilizacije finančnih sredstev, zato da pomagamo državam članicam, ki so v nevarnosti ali pod pritiskom in da pomagamo agencijam, da je naša možnost torej zelo omejena. Zato želimo povečati tisti del finančnih sredstev, ki jih lahko namenimo nujnim ukrepom, zato da lahko mobiliziramo podporo hitreje. Zato, da bomo imeli več finančnih sredstev namenjenih ukrepom tretjih, v tretjih državah. Večkrat smo o tem že govorili. In tudi sam sem slišal več pomislekov v zvezi s tem, to sem omenjal na več srečenih pred našimi predlogi, namreč politično področje naše je področje, ki mora veliko krat posegati tudi eh, onkraj naših meja, naprimer zbiranje podatkov in tako naprej. Zato pa nismo ustrezno upremljeni, kajti večkrat moramo posegati po sredstvih, ki so namenjena drugim. Eh, projektom, naprimer razvojnim projektom in tako naprej. Včasih govorimo o tem, kako bi lahko uporabili sredstva za razvoj, ta sredstva bi morali uporabiti za druge namene za razvoj. Govorimo o tem, kako bi lahko ta sredstva uporabili kot nadomesten vir eh, finančnih sredstev. To bomo vključili v pravno podlago za ukrepe na področju notranjih zadev v tretjih državah. Tipični primer, naprimer, pogajamo se o sporozumu o ponovnem sprejemu, potem pa je sposobnost financiranja ustrezne institucije za to, da bi zgradili ustrezne institucije omejena. Sedaj pa bomo imeli to možnost, ne da bi uporabljali finančna sredstva za razvoj, za drugačne namene. Prav tako se izognemo razdrobljenosti, kajti to ni dobro za učinkovito delovanje. Torej, imeli bomo količino denarja, ki bo namenjena temu, da financiramo ukrepe v tretjih državah. To bo seveda v skladu z finančnimi sredstvi, ki se porabijo v okviru drugih postavk, še posebej četrtega poglavja, to je denar za razvoj partnerstev. O tem smo že govorili z kolegi iz službe za zunanje delovanje in to so ključne značilnosti arhitekture. Poenostavitev, dva sklada, večletno načrtovanje financiranja, dodelitev sredstev glede na pričakovane rezultate in zamisel, da bi imeli manj razdrobljen pristop k upravljanju zunanjih meja. Imamo pa tudi sistematičen pristop za podporo proračunov država članicah, ki podpirajo delo upravljanja z mejami v imenu celotne unije. Takšna je pač realnost. In tudi, da bi imeli skupno upravljanje sofinanciranja, vse skupaj pa bo spremljal centraliziran sklad finančnih sredstev, zato da bi zunanjo dimenzijo in bolj ciljno usmerjeno porabo in uporabo naših agencij, to je arhitektura in predstavlja tudi v finančnem vidiku določeno mero prožnosti za to, da poskrbimo za to, da če sredstva za nujne premere niso izkoriščena in upam, da bo tako tudi v realnosti, da lahko potem pa sredstva prerasporedimo. Upam, da bo to okrepilo prožnost in služilo k, eh, k večji preglednosti, zato da bi lahko bolje izkoristili svoje sredstvo. Načrtujemo umestni pregled v sredini izvajanja, da ocenimo, kaj je mogoče še storiti, zato da bi lahko zagotovili dodatna sredstva tistim, ki so bolj pod pritiskom in tako naprej. Zamisel je, da bi bili bolje opremljeni, bolj prožni in bolj politični v svojem dialogu z državami članicami in da bi imeli manj birokratskih obremenitev. To je v zvezi z arhitekturo, kar zadeva količine denarja. Količine denarja, ki jih je komisija predlagala, je 10,9 milijard evrov za 2014 do 2020. To je neto povečanje za skoraj 40 odstotkov glede na znesek za prejšnje obdobje. Ampak ta izračun ni absolutne narave, ampak referenčno obdobje tukaj je 2013, kajti sami bolje veste, da so skladi takšni, da jih bodo kasneje še dopolnili. Zakaj? Prvič sta komisija in svet začela izvajati to strukturo financiranja. Zato se je evolucija finančnih sredstev začela na nizki ravni in potem se povečuje. 2013 pa bo tisto obdobje, ko bomo imeli dejansko pravo sliko. Raven absorpcije in raven porabe bo dosegla zrelo raven. Zato smo vzeli letošnje leto kot referenco 1 in to smo povečali za en odstotek ali nekaj takega glede na znesek 2013 obstaja neka kontinuiteta, ampak če vzamemo sedanji znesek in prihodni znesek, potem je povišene 40 odstotkov, ampak to ni 40 odstotkov, ki kar padajo z neba ali po kakšnem magičnem izračunu. Ne, to je projekcija nadaljevanja ravni iz leta 2013, kakor so predvidene sedaj in to ne bi bilo tista ustrezna raven. Delitev teh sredstev med obema skladoma je, da bo sklad za azil in migracije prejel 3,9 milijarde evrov in sklad za notranjo varnost, ki vključuje tudi meje, bo prejel 4,6 milijarde. Gre za razdelitev 45-55 odstotkov glede na to, kako se spremenjajo razmere, mislim, da je treba povedati, da so meje sedaj upravljene v okviru sklada za varnost. Opozoriti želim še na nekaj. V okviru tega sklada so določene potrebe, ki jih je treba omeniti, želim omeniti eno, ki jo parlament zelo zanima in sicer ponovno naselitev. V skladu za azil in migracije vedno ponavljam, da resno jemljamo vašo pobudo in predloge za ponovno naselitev. Imeli bomo ovojnico 560 milijonov evrov za to, da spodbujemo ponovno naselitev Unije, za to, da bo Evropska unija skupaj s parlamentom odločila prednosti na področju ponovne naselitve. To smo vam povedali, ko smo govorili o možnosti za to, da bi našli rešitev. Sedaj to predlagamo v komisiji in upamo, da bomo v koncu pogajanj imeli prav to. Ampak to sem želel um, izpostaviti, ker o tem veliko govorimo v parlamentu. Imamo tudi posebne spodbude v skladu za varnost, zato da bi podpirali teh pet strateških ciljev in prednostnih nalog pri določanju notranje strategije oziroma strategije notranje varnosti. Več lahko storimo, ampak ker imamo strategijo na področju notranje varnosti, pet prednostnih projektov, to bo naša referenca za to, da bi vse skupaj lahko podprli. Imamo še specifično vprašanje v kontekstu prihodnje agencije na področju informacijske tehnologije. To je povezano z prihodnostjo določenih projektov, ki so še vedno v pripravi, ampak še vedno niso odločeni. Naprimer, svežen o pametnih mejah, zato da bi uvedli sistem registracij in ta sistem naj bi bil dan agenciji. Imamo ustrezen znesek, ki je bil namenjen temu, zato da bi pokazali, da smo resni s tem projektom in 1,1 milijarde evrov smo temu namenili. Če bi seveda dobili pozitivno odločitev, če ne bomo to premaknili na druge cilje, kar zadeva agencije in še zadnja, to je zadnja točka, subvencije za agencije to je del področja notranjih zadev, torej SEPOL, Agencija za droge, Europol in EASON. Tukaj imamo 1,6 milijarde evrov. To so temeljne subvencije, ki kažejo neke vrste progresijo za to, da bodo lahko agencije prevzele nove naloge, še posebej nove naloge za Frontex, ki izhajajo iz novih uredb. Za Europol gre tukaj um, za uh, lizbonizacijo dela in pri agenciji kot je SEPOL gre bolj za programiranje, naprimer schema za evropsko usposabljanje. Videli bomo, kako bo to potekalo, ampak vse skupaj je vključeno v teh 1,6 milijarde evrov. Kako sem vam povedal, če se pojavijo dodatne potrebe, ad hoc, posebne potrebe, lahko to agencijo upravljamo tudi za to, da izkoristimo določena specifična finančna sredstva. In to je praktično profil našega predloga in tega, kaj je komisija želela predstaviti. Vidite, da to ni toliko um, drugačno od predloga, ki sem vam ga že predstavil. Sedaj bomo sprejeli odločitev, zato mislim, da moramo biti realistični, kaj te razmere na gospodarskem področju so takšne, kot so. Bili smo skromni, ko smo na notranji ravni o tem razpravljali, so bili številni presenečeni, da smo tako skromni, kaj ti politično smo preveč izpostavljeni, ampak mislim, da je najpomembnejši del svežnja ne sredstva, ampak sprememba načina, kako se to porabi, zato ker običajno se gre, um, se govori o velikih količinah denarja in imamo veliko preverjanja, zato da so naši računovodski izkazi točne to je naš predlog, tako izgleda, takšna so finančna sredstva, sedaj pa mislim, da je čas, da o tem razpravljamo in pogajanja bodo še prav gotovo zelo dolgo, videli pa bomo, kakšen bo rezultat. Hvala. Hvala vam, gospod Manzervisi. Eh, prišli ste v imenu komisije in podali zelo točno in natančno predstavitev. Zdaj pa odpiramo razpravo. Če se želi kdo oglasiti, prosim, dvignite roko, nekatere smo že zapisali. Prvi je gospod Busutil, izvolite. Hvala. Naj se zahvalim eh, gospodu Manservisiju za zelo eh, jasno in celovito predstavitev načrtov komisije. Eh, štiri kratke točke bom izpostavil. Najprej splošen pozitiven odziv na to, kar ste povedali. Mislim, da če govorim v imenu svoje skupine IPP, e eh, bomo povdarili predvsem dve točki. Najprej centralno upravljane, upravljane sklade, eh, da bo na voljo možnost ukvarjati se z nujnimi situacijami. To bo ključnega pomena za nas. Eh, Eh, vemo, da smo v preteklih letih imeli pomankanje fleksibilnosti in pa fragmentacijo in to nam ni omogočilo, da bi se hitro odzvali na nujne situacije. Torej, to bo točka, ki si jo bomo zelo podrobno ogledali. Še nekaj pomembnega eh, pa mm, se mi zdi finančno, finančna povezanost s tretjimi državami, kar se tiče migracije. Sami ste večkrat rekli, eh, ko ste bili v preteklih mesecih v tem odboru, da ko se pogajamo s tretjimi državami o priseljevanju, nimamo dovolj zagona, nimamo dovolj pobud, ki bi eh, tem državam pomagale soglašati z našimi zahtevami in rad bi vam zagotovil, da uh, mora to biti stvar preteklosti in zato denar, ki bo skušal zagotoviti več sodelovanja na področju migracij, da bo vključen in mora biti vključen. Ja, s tem je povezana tudi potreba, da uh, vsaka pogajanja s tretjimi državami o priseljevanju morajo biti povezana tudi s širšimi pogajanji o drugih temah. Kot ste povedali sami, je zelo težko prepričati tretje države, da jih začne uh, zanimati ta tema, tema priseljevanja, če ne vidijo povezave z drugimi temami. Torej, mora obstajati neka finančna povezava, pa tudi druge povezave. Glede Frontexa, ne vem, če sem prav razumel. Uh, ali bo tistih 1,6 milijard, ki jih predlagate kot subvencije za agencije, ali bo to vključevalo tudi denar, ki bo namenjen eh, povečanju virov eh, teh agencij. Eh, kot veste, bodo te agencije oziroma Frontex bo zdaj imel pristojnost tudi, da kupuje svojo tehnično opremo, torej zanima nas, ali je to že predvideno v skladu ali agencija uh, sama predvidela, kako želi nabavljati upremo v naslednjih mesecih oziroma letih do leta 2020. Ne vem, ali sem pravilno razumel e, to, ko ste rekli, da bo za, pede, za varnost namenjenih 55 odstotkov denarja ali bo tukaj, ali je tukaj vključen tudi denar za varnost na mejah? Uh, ali je zato v odstotkih uh, ta razlika? Uh, v naslednjih mesecih se bomo še uh, pogovarjali o uh, podrobnostih, ampak zaenkrat so moji odzivi zelo pozitivni. Hvala. Hvala, gospod Busutil. Gospa Gijom, izvolite. hvala. Tudi sama se želim zahvaliti direktorju, ker je prišel eh, k nam in nam predstavil to prestrukturiranje. Že nekaj časa smo čakali na to, še posebej uh, nas zanima sklad za azil in priseljevanje. Uh, in tukaj smo si želeli reformo iz dveh razlogov. Treba je upoštevati številne zadeve, ki niso dobro delovale, to ste sami omenili. Uh, trenutni sistem ne deluje tako dobro, kot bi lahko. Drugič pa obstajajo vprašanja oziroma skrbi, eh, ki kažejo na to, da moramo najti rešitev. Naj zelo na kratko omenim štiri probleme. Eh, o teh problemih eh, se je poročalo in vidimo, da resnično obstajajo pomankanje fleksibilnosti pri številnih instrumentih, to je problem in zato jih je težko prilagoditi eh, situacijam in pa težko se je z njimi odzvati na nujne zadeve, čeprav vemo, da ti instrumenti obstajajo. Poleg tega eh, pogosto ni dovolj sredstev na razpolago. In vse več je treba uh, tudi opraviti z razpoložljivimi sredstvi. Manjka učinkovitosti pri izvajanju letnih programov. Um, ti letni programi pa so del večletnih uh, strategij. Poleg tega postopki finančnega nadzora, tudi ti so zelo uh, težavni, uh, predstavljajo veliko breme in to ste omenili tudi sami. Uh, postopki plačil, to lahko ogrozi tiste, ki projekte izvajajo. Eh, Naprimer, nevladne organizacije se lahko znajdejo v nevarni situaciji. Eh, ko bomo spremenili sistem, ga prestrukturirali, eh, ima to lahko tudi politične vplive in tukaj moramo zagotoviti, da mm, da varnostni interesi tukaj ne bodo prevladali, da ne bodo prevladali nad drugimi interesi. Zato potrebujemo uravnotežen pristop. Pa še moje zadnje vprašanje. Mislim, da moramo zagotoviti, da bo reforma na tem področju. Eh, da reforma ne bo skrivala nekih skritih proračunskih rezov. Mislim, da moramo tukaj omogočiti, da bodo ti skladi nam omogočili hitro odzivanje v nujnih situacijah. Situacije azila in priseljevanja se lahko hitro spreminjajo. Temu smo bili priča tudi v zadnjem, zadnjih mesecih. Pa še zadnja stvar, eh, večletno programiranje mora biti učinkovito, tako da bo tudi eh, upravljanje sredstvi učinkovito. Gospod Tavares, najlepša hvala. To so orodja in eh, kar je pomembno pri upravljanju z orodji, so cilji, za katere se trudimo moram biti jasen, parlament ni eh, šel v to smer še pred nekaj leti. Eh, sam sem poročevalec za um, ponovno naseljevanje in tukaj je celoten parlament šel v smeri, da se uh, sklad za begunce razdeli v različne sklade, tako da bomo imeli tudi poseben sklad za ponovno naseljevanje. Uh, problem tukaj je, da pri velikih vsotah denarja večkrat nimamo dovolj eh, nekega intelektualnega in demokratičnega lastništva eh, nad tem denarjem, ne nadzorujemo dovolj, kako se denar porablja in za kakšne namene. In ta vaš predlog je velik paradigmatski korak. E, ne bom rekel, da je vaš korak napačen samo zato, ker je parlament želel iti v drugo smer. Zagotoviti moramo, da bodo ta orodja uporabljena na način, e, ki bo še vedno ohranjal e, neko dostojanstvo postopkov in tudi politično intelektualnost, ki jo potrebujemo. En del tega, kar ste povedali, mi je bil zelo všeč, eh, to, da se poveča prožnost pri eh, uporabi denarja. Eh, to je dobro za izvajanje naših politik. Del tega, kar ste povedali, pa me tudi skrbi. Uporabil bom svoje področje za primer, ampak vem, da se to dogaja povsod. Kako bomo lahko prepričani, da tiste želje in cilji, ki jih želimo doseči, da jih bomo res lahko dosegli eh, z sredstvi, ki so nam na voljo. Tudi ko smo imeli tisti specifičen sklad, smo vedeli, da se bo eh, ta denar namenil za eh, ponovno naseljevanje. To smo vedeli, naš cilj je bil, da se ljudi ponovno naseli. In potem smo imeli tudi enoto za ponovno naseljevanje. Mm, zato smo prosili v poročilu na lastno pobudo. Nekaj, povedali, nekaj lepega ste povedali o tej enoti, tej skupini. Ampak zdaj smo na pragu leta 2012 in za to skupino ni eh, namenjenega dodatnega denarja v naslednjem letu, morda se to predvideva za leto 2013, ampak ta enota je bila ključen korak naprej, da smo dosegli uh, to uh, specificiranje sredstev in pa uh, intelektualni kapital, ki smo ga rabili. Tukaj ni pomemben samo denar, ampak tudi človeški viri. Eh, ki eh, so torej zelo pomembni za eh, reševanje problemov. Tudi orodja, ki jih predlagate, so boljša za ukrepanje v nujnih situacijah. To je že nekaj časa tudi ena od skrbi parlamenta. Kaj pa skupno upravljanje? Ali vas ne skrbi, kaj se bo zgodilo s skupnim upravljanjem, Eh, ko bodo države članice tako nujno potrebovali denar kot eh, zdaj in ko bodo politični cili tako različni. Eh, države članice si zdaj zategujejo pasove, ali ni tukaj nevarnost, da se cili nekako razpršijo. Cili Evropske unije so nekako najbolj zanimivi, ampak kdo jih pravzaprav opredeli, kakšen je postopek za opredeljevanje ciljev skupnosti bom bolj jasen. Če je komisija pripravljena eh, potrditi cilje unije, ki jih eh, predlagamo mi v poročilih na lastno pobudo, mi smo eh, predstavniki vseh evropskih državljanov, to bi bilo zelo zanimivo. Ne vem pa, če je res, da komisija na to gleda tako. Fleksibilnost eh, za komisijo je dobra, ampak eh, povezana mora biti eh, še z bolj fleksibilnimi instrumenti nadzora strani parlamenta. Mm, to bomo uporabljali enkrat na leto, ko se bomo pogovarjali o proračunu. Torej, mislim, da moramo biti bolj fleksibilni tudi pri nadzoru. Eh, te nove fleksibilnosti in teh orodij, ki jih predlagate. Če povzamem, veliko razmišljam o besedah Altira Spinelija, ko je rekel, da eh, eh, so eh, ljudje večkrat v precepu eh, eh, ali bi sledili eh, Evropi eh, upravnikov ali Evropi vlad eh, oziroma Evropi eh, ljudi, ki služijo državljanom. To si želimo. Vem, kakšno razliko lahko naredi taka skupina zavednih, evropejcev, ki delajo v interesu celotne unije in so dovolj fleksibilni. Naš cilj v končni fazi je demokratična Evropa. Sam se zauzemam za večjo prožnost. Eh, tudi vi potrebujete prožnost pri uporabi sredstev, mi pa jo potrebujemo tudi pri nadzoru parlamenta. Zdaj pa gospa uh, Wikström, uh, izpustil sem vas kot predstavnico skupine Alde. Najlepša hvala. Eh, ne verjamem v hierarhijo v nobenem primeru, tako da vam povsem odpustim. Gospod Manservisi, najlepša hvala za zelo zanimivo in celovito predstavitev. Eh, ta je zelo pozitivna, eh, tako mislim sama in eh, tako misli tudi moja stranka. Organizacije odražajo politično voljo in pa namene, ki se skrivajo za tem. In zato je po mojem mnenju zelo dobrodošlo to, kar ste povedali. Strinjati se moramo tudi, da v času nujnih, nepredvidenih situacij imamo neko zahtevo od zunaj, da Eh, naredimo več, bolje, da delamo bolje in hitreje. Torej, ta urodja, ki so bila prej eh, preveč fragmentirana, so zdaj eh, boljša, upravljanje je boljše in tudi izvajanje bo lažje. Ta orodja se morajo spopasti z, z pomankljivostmi, ki so obstajala obstajale na tem področju. Torej, potrebujemo bolj proaktiven pristop in če bo ta arhitektura res poenostavljena in uh, tudi posodobljena, potem bo služila potrebam po hitrejšem ukrepanju in učinkovitejšem ukrepanju. Pa tudi rezultati bodo boljši in uh, če bo temu res tako, potem vse skupaj zelo pozdravljamo ne smemo pozabiti, da v najboljšem scenariju eh, pride do skupnega azilnega sistema in rada bi slišala nekaj več o tem, kako boste lahko eh, zagotovili oziroma načrtovali, da eh, se bodo ta urodja prilagodila novemu scenariju, ko bo ta skupni azilni sistem dejansko deloval. Pa samo za zaključek, ne pozabite tudi na pomen demokratičnega nadzora. V tem primeru tega zagotavlja parlament, zdaj pa gospod Papa Nikolav. Hvala, gospod predsednik. Vedno je zelo zanimivo poslušati vas, gospod Manservisi, in vedno se naučim kaj novega iz vaših predstavitev. Nisem pa slišal, veliko oziroma pravzaprav nič o evalvaciji eh, teh skladov. Podal sem pisno vprašanje eh, glede namenjanja sredstev za Turčijo, za sodelovanje s Turčijo in dobil sem odgovor, da 440 milijonov evrov namenjamo Turčiji do leta 2013. Kaj se je zgodilo s tem denarjem? Vsi vemo, da je sodelovanje s Turčijo na zelo nizki ravni. In mislim, da nihče tukaj ni zadovoljen s tem sodelovanjem. Pa vendar smo za ta cilj namenili toliko denarja. Zelo me eh, veseli, da se bodo sredstva za vse te različne različnosti do leta 2020 povečala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 potrebujemo večjo prožnost in da moramo sredstva uporabljati bolj učinkovito. Odzivati se je treba na nujne situacije, takoj, ko se pojavijo. E, mislim, da tudi glede prioritet ni nestrinjanja. E, vsi se strinjamo o e, nujnosti situacij. E, nadzor na zunanih mejah je tukaj zelo pomemben. E, Moramo pa razpravljati tudi o uh, razlogih za te situacije napetosti, ki se pojavijo. Večkrat uh, ni dovolj solidarnosti med državami članicami. Samo en primer bi dala, ker nimamo veliko časa in to je, kako je Evropska unija upravljala uh, situacijo libijskih beguncev med uh, vojno v Libiji glede na to, da je tam šlo za vojno, eh, pri kateri so prispevali nekaj tudi določene države članice, eh, mm, se na to nismo dobro odzvali. Nekatere vlade pravijo, da eh, želijo zmanjšati priseljevanje, pa potem ne kažejo solidarnosti. Sama prihajam iz Francije. Še en primer imam, to je agencija eh, Frontex. Evropski parlament je podal jasne predloge o tem, da potrebujemo ravnotežje med človekovimi pravicami in pa skrbmi držav članic. Ravnotežje eh, tukaj ni zadovoljivo, eh, ko gre za človekove pravice če pomislite na reševanje na morju, več kot 2000 eh, ljudi je umrlo leta 2006 v sredozemlju. Letos smo to številko dosegli veliko hitreje. Imamo pogajanja eh, z liberalci in zelenimi in eh, mislimo, da odgovor komisije tukaj ni zadovoljiv, kajti. Uh, odgovornost prenaša na države članice. Reševanje življenj bi moralo biti eh, ključnega pomena za Evropsko unijo, njena prva prioriteta in države članice tukaj eh, niso kos situaciji, ko gre za reševanje človeških življenj eh, v sredozemlju. Eh, pa tudi eh, potem je situacija problematična, ko ljudje eh, dosežejo obale Evropske unije. Če bomo še dolgo ravnali na ta način, potem tretje države ne bodo verjele ciljem Evropske unije. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi gospodu Manserviciju. Prišel sem pozno ampak še vedno dovolj zgodaj. Uh, moji dobri prijatelji so si zapisali to, um, kar ste povedali. Prišel pa sem v pravem času, da sem slišal nekaj, kar me skrbi in za kar si želim tudi pojasnil. Uh, govorili ste o subvencijah za agencije, govorili ste o milijardi 600, tisoč, 600 milijonov um, evrov. Rekli ste, da. Uh, se upoštevajo tudi nove pristojnosti Frontexa za nabavo opreme, to je omenjal tudi uh, Simon, vendar pa me še vedno nekaj skrbi. Eh, po novi lizbonizirani pravni osnovi ima Europol tudi en odstotek eh, na voljo znotraj teh, te milijarde, 1,6 milijarde evrov Eh, novi Frontex je resničnost, Europol pa je še vedno v fazi evalvacije. Eh, kakšnim kriterijem pri izračunih ste eh, sledili, kakšne kriterije ste upoštevali pri namenjanju sredstev? Ali bo Europol posledica soodločanja ali odločitve v svetu? In kakšen delež te uh, 1,6 milijarde evrov bo namenjen uh, za Europol. Hvala gospod Diaz de Mera. Zdaj pa Klot Moraes, izvoli. Um. Hvala. Hvala gospod Manservisi za uh, to, kar ste izpostavili nekaj uh, pozitivnih elementov, fleksibilnost in tako naprej. Uh, v imenu svoje skupine želim poudariti to, kar nas resnično skrbi gospod Tavares je tudi omenjal to temo. E, namreč, kje bo tukaj parlament, ko govorimo o dveh skladih, če si ogledamo azil in priseljevanje? To je vsekakor zelo politično področje. E, bili smo na konferenci o politični integraciji in e, prioritete se od države do države članice zelo razlikujejo obstajajo res, resnične skrbi, da bomo skupnim upravljanjem eh, imeli zelo politične in kratkoročne rešitve, ampak kako bo to vplivalo na našo strateško vizijo, eh, še notranja varnost. Eh, ni veliko kolegov spregovorilo o tem, eh, o tem kolega Borselino pripravila poročilo. Ali lahko tukaj poveste kaj več? o tem, kakšno bo ravnotežje med terorizmom in organiziranim kriminalom. Organiziran eh, kriminal je vsekakor bolj prisoten na našem dnevnem redu, več se ukvarjamo s tem. Nam lahko podate eh, mnenje o tem. Zdaj pa še gospa Rita Borselino. Eh, prosim, če ste lahko kratki, izvolite. Um, Imam samo eno opombo, najlepša hvala, gospod direktor manj servisi. Omenili ste nekaj, kar je po mojem mnenju zelo pomembnega. Gre za strateški manj fragmentirani pristop in to ne bi bila začetna točka za bolj jasno videnje tistega, kar želimo storiti in poti, kako priti do tja. Kakšna je prava metoda? Želela bi slišati Kaj več o metodah, o naravi tega pristopa? Danes popoldan bomo imeli tudi predstavitev komisije na to temo. In eh, takrat eh, nam bo bolj jasno, eh, kakšno je naše stališče po predstaviti prvega poročila in po petih točkah, ki jih je predstavila komisija. Zanima me, kako bodo dodeljevana sredstva, kakšne bodo prioritete med temi različnimi petimi točkami, kajti niso vsi enake veljave. Prav tako se strinjam s tistim, kar so druge kolege povedali in sicer, da potrebujemo več nadzora tega področja strani parlamenta, to je bistvenega pomena in eh, temu se ne smemo odpovedati, še posebej. Zato, ker smo v situaciji večletnih finančnih okvirov, In tudi parlament ima vlogo eh, pri nadzoru na dodelevanju sredstev. Sedaj pa se povrnemo k vam. Cela vrsta vprašanj je bila zastavljenih, veliko med njimi je bilo kar obsežnih. Sedaj imate priložnost odgovoriti na ta vprašanja in povzeti. Najlepša hvala za vaše prispevke in za vaše vprašanja, ki nam bodo pomagala pri raščičevanju tistega, kar bo veljalo storiti v naslednjih mesecih. Gre za pravno podlago organizacije skladov in sredstev. Znotraj tega so tudi členi, ki opredeljujejo ključne cilje in tudi načini, ki nam bodo omogočili dialog, vsebinski dialog. Vsekakor V ta dokument ne moremo vnesti celotne zgodbe, gre bolj za začetne točke zgodbe, ki jo še moramo zgraditi. Pomembno je opredeliti arhitekturo, ključne zneske, načine dodeljevanja sredstev. Vsekakor pa ne boste tukaj našli točke o tem, koliko in komu dodeliti. Gre bolj za splošno pravilo, ki je začetek za dosledno dodeljevanje sredstev. Veliko pomp je zelo koristnih za pripravo druge faze. Pomembno je sprejeti te začetne predloge, kajti še vedno govorimo o nečem, kar je predlog komisije. Za nekatere je to zelo ambiciozno zastavljeno. Vendar pa moram povedati, če nimamo tega, ne bomo mogli obravnavati tistega, kar bo prišlo kasneje. Dovolite, da se sedaj dotaknem nekaterih izmed vprašanj. Najprej vprašanje gospoda Busutila. O povezavi med zunanjim financiranjem in širšim kontekstom za izpogajanje cele vrste sporazumov. Tisto, kar želimo doseči, je opredeliti jasno mesto možnih okrepov, ki jih vodi Generalni direktorat za notranje zadeve in ki ustrezajo temu področju. In videli boste, da tisto, kar bo na področju zunanjega ukrepanja, je v dveh eh, skupinah kaj ti želimo v prvi vrsti ustvariti podlago za doslednega ravnanja, to je prvi cilj. Želimo ustvariti nekaj, kar je neposredno povezano s politiko notranjih zadev kot obliko razvoja te politike. In vemo, kako zelo nepravično je uporabiti denar za razvoj za druge cilje. In zato moramo najti objektivni prostor, zato v širšem kontekstu. In zato obravnavamo tudi koncept pogojevanja. Na področju naše politike ne govorimo o razvoju. Vprašanje eh, pogojenosti se nanaša na bolj mobilnosti. In to lahko lahko podpremo. Vendar kako to storiti? Treba si ogledati vsak posamezni primer posebej. Ne morem vam podati še dodatne številke. Tentativno sem vam predstavil te številke. E, ne zaradi tega, ker bi to bilo zaupno, zaradi tega, ker tega še ni. Ne zaradi tega tudi, ker v našem predlogu nimamo teh podštevilk. Temveč zaradi tega, ker tisto, kar razmišljamo sedaj, je e, kombinacija dvih skladov, pol milijarde evrov, gre za precejšen denar. Naj še enkrat povdarim, nismo predložili predloga, ki je predstavljen v konkretni proračunski vrstici. Gre za nenehno razpravo med komisijo in parlamentom, eh, kajti parlament želi več podrobnosti kot eh, izvršna veja. In eh, odgovor, navadni odgovor je, da osredotočanje bolj na politiko in več upravljanja pomeni več prožnosti, manj rigidnosti, ponovno opredelitev v političnem smislu. Vendar, če se to ne bo obneslo, potem ni eh, fleksibilnosti in tega denarja ne bomo uporabili. Vendar nasplošno se ne spuščamo v takšne podrobnosti. Naprimer, prenaselje, prenaselitev. Tisto, kar predlagamo tukaj v tem eh, dokumentu, je, da podpiramo naselitev z dvima elementoma. Prvo, osnovna naselitev s podporo državo članice in pa še spodbudna ovojnica, eh, ki jo bomo kasneje razdelili na podlagi prioritet znotraj Evropske unije glede na to prenaselitev naselitev. Ponovno naselitev in potem bomo poskusili oboje kombinirati. Na koncu bo država članica sama se odločila o tem. Mi pa eh, želimo samo zajeti vse tisto, kar je vključeno v razpravo. Vendar ne posredujemo tega v podrobnosti, kajti takšen je naš pristop. Kar zadeva ovojnico za agencije, eh, kar vas je veliko vprašalo, očitno, da smo tukaj delali izračune v zvezi z razširitvijo obsega teh agencij. V naši finančni ovojnici smo naredili analizo o potrebah povečanja proračuna z upoštevanjem novih eh, metod, nove vloge Europola in tudi Cepola. Vendar pa komisije se odločile, da bo skupaj grupirala vse te agencije v okviru enega zneska in sicer 1,6 milijarde. In zaradi tega imamo tukaj znesek, ki ga ne moremo sedaj konkretno predeliti za vsako posamezno agencijo, kajti komaj sedaj se je o tem odločila komisija, vendar pa kar zadeva različne zneske, ki so del tega 1,6, gre za veliko povečanje. Kaj ti morajo agencije se popadati z novimi nalogami? Želeli smo vključiti tukaj še nove uloge, naprimer Europola, že tisto ulogo, ki jo igra pri upravljanju sporazumov na področju PNR in FTS. Primer, če imamo schemo eh, za Evropski eh, center boja proti kibernetskemu eh, kriminalu, tukaj vedno potrebujemo načrtovanje politike in načrtovanje finančnih sredstev. Tukaj gre vedno za povečevanje teh sredstev. In vemo, da v letu 2012 moramo doseči določen kompromis. Dve agenciji ena izmed njimi, ni je Frontex in to ni slučajno. Druga je EAS. Vendar gre še vedno za vprašanje pogajanj. Videli bomo, eh, kakšen bo izid teh pogajanj. Gospa Gion, kar zadeva hitro posredovanje v večletnem obdobju. Ne pravim, da je to kar najboljši izdelek, vendar pa vem, česa nimamo. E, če se moramo hitro odzvati, potem tukaj imamo zelo nizke marže za e, sklade. In tudi treba je spoštovati postopke. Imamo poseben e, kvit proko za povečanje sredstev. In zato, eh, če obstaja nekaj, kar dovoljuje hitro mobilizacijo potom partnerstva z Združenimi narodi ali pa eh, potom združevanja z drugimi agencijami, eh, tako ali drugače, to še vedno del besedila. Tisto, čemu se pa želimo izogniti, je, da bi tukaj opredeljevali posebno točko v zvezi s tem, kajti če ni nujnih primerov, potem bi lahko uporabili ta sredstva tudi drugače. In eh, v zvezi s tem delamo na podlagi centraliziranega ukrepanja in eh, v zvezi s tem bi morali imeti eh, hitre delovne metode, ne da bi morali se obračati na vsako posamezno državo članico. Seveda gre tudi za vprašanje deljenega upravljanja in cilj tega je, da bi to bolje povezali s cilji in manj z razpršenimi ukrepi. In kakšna je sedanja situacija? Leta je takšna, da države članice pravijo, da sredstva, določenih sredstev nimajo in želijo to dobiti od EU. Eh, e in to lahko tudi dobite na podlagi posebnega seznama. Vemo, da sedaj poteka eh, prav ta postopek finančnega upravljanja. Če pripravljamo večletni program in kot del tega eh, deljeno upravljanje, to, kar si želimo, če seveda je to izvedljivo, seveda z vašo podporo. Tisto, kar dejansko želimo doseči, je eh, pregledna politična razprava od samega začetka, raje kot da bi imeli eh, samo seznam ukrepov. Želimo si boljšo strukturo za azil, za dodelevanje azila. Želimo imeti posebne tečaje ali pa integracijski svežen. In zato se bomo v zvezi s tem ogledovali cilje in eh, izide teh ukrepov. In to je ne nazadnje povezano tudi z našo ulogo pri finančnem nadzoru. In eh, V zvezi s tem bomo zaprosili vsako izmed držav članic, kaj želijo narediti na področju boja zopr organizirani kriminal in ko gre za eh, nacionalna sredstva, Eh, ki bodo pomenila strošek na tem področju z sofinanciranjem in deljenim upravljanjem, bomo prvič zahtevali od držav članic, glede na to, eh, kakšni so njihovi cilji, kaj bodo storili na področju boja zoper eh, organizirani kriminal ali terorizem in kakšna sredstva bodo države članice dodelile za te cilje. In zato potrebujemo deljeno upravljanje. In deljeno upravljanje je tukaj zato, da so zadeve bolj učinkovite. Potem pa še obstajajo drugi sektori v okviru deljenega upravljanja. Tukaj bo sodeloval tudi parlament na podlagi Eh, pravil eh, financiranja in finančnega nadzora. Vsa ta vprašanja v okviru proračunskih pravil bomo razpravljali skupaj s parlamentom, zato da bi delovali ustrezno eh, tem pravilom. In zato smo za soodločanje. Isto se nanaša tudi na sklade za razvoj. Želimo opredeliti potrebe in ugotoviti, eh, kje so te potrebe. Kaj pa zadeva sodelovanje s Turčijo? Eh, tiste številke, ki ste jih omenili, in tudi tiste številke, ki so jih omenili naši sodelavci iz zunanjih odnosov, gre za program IPA. Oni imajo glavne številke. Tisto, kar bi mi želeli doseči, je boljše sodelovanje z našimi kolegi, ki se ukvarjajo z širitvijo, še posebej, ko gre za 23. in 24. poglavje, kar zadeva upravljanje na mejah, sedaj smo bolje opremljeni in bolj kratkoločno je naše vedenje odvisno od eh, kratkoročnih ukrepov. Pri eh, oceni ocenjujemo eh, ta sredstva, druga sredstva so že evalvirana, vsi ti dokumenti bodo del dokumentov, ki so del našega predloga. In kasneje vam bomo dali tudi našo oceno evalvacije. Sedaj, kar zadeva Europol in Frontex. Že sem povdaril, da tukaj imamo povečanje. Želeli smo ugotoviti eh, tudi, kaj pomeni uresničevanje nove uredbe. Očitno je, da nismo nikoli menili, da bo Frontex kupoval plovila ali letala, temveč da bo Frontex to delil z drugimi. Kar zadeva Europol, naredili smo vse, kar je v naši moči, zato da bi lahko predvideli vse tiste ukrepe, ki bi jih Europol delal, vendar Europol ni toliko povezan s samimi sredstvi kot z operacijami. Zato govorimo bolj o programu, govorimo o boju zoper kibernetskem kriminalu, o podatkovni bazi, ki jo lahko pripravimo, vendar tukaj smo prišli do ene točke. Mi predlagamo znesek, ki je viden in odločitev komisije je, da bi se osredotočila samo na eno številko in doslej v naših pogajanjih smo ugotovili, eh, kaj lahko dodelimo tem agencijam za to, da lahko opravljajo svoje delo. Videli boste v besedilu, da smo opredelili merila za dodeljevanje sredstev posameznim državam, poveza, kar je vse povezano z politiko, z eh, prebivalstvom, z ozemljem in tudi z upoštevanjem različnih skladov, tudi naprimer dolgost meje in tudi kakšen je zračni tovorni promet. Vse to smo upoštevali, ko smo obravnavali BDP pri izračunih gre za najbolj strateške prioritete med petimi točkami, kjer upravljanje z mejami je podprto z dok precejšnjim zneskom znotraj varnosti in to se vidi, jasno vidi in je neposredno povezano z merili. In na tem bomo tudi delali, ko bomo imeli razpravo o politiki. Potem eh, orodje in opredelitev, kaj morajo države članice storiti v določenem obdobju. Praktično sodelovanje podprto z agencijami, zato da dobijo subvencije, če pa imajo določene ukrepe, ki jih morajo izvesti, naj bi imeli poseben izvedbeno pogodbo med komisijo in agencijo, ko gre za določeno konkretno delo zaradi določene situacije. Zato so nujne situacije, tisto, kar je bolj vidno in se nanaša na zunanje odnose. Takšna je arhitektura dodeljevanja denarja. In potem bomo pa videli, kako bomo lahko ohranili ne samo, kar zadeva denar, kar je povezano z pravno podlago, temveč tudi, ko gre za izvajanje. In zato bi bilo najbolje, če bi predstavili tisto, kar imamo v mislih in potem na tem delalo, vendar ničesar, nič še ni pripeljano do samega konca. Najlepša hvala, gospod Mastervisi, za vsa vaša pojasnila. Dovolite, da vas spomnim, da ob treh popovdan nadaljujemo z našim delom v odboru Libe zelo pomembnim dosijem, ki se nanaša na notranjo varnostno strategijo, ki jo bo predstavila gospa Rita Borselino. Torej, vidimo se spet ob treh popovdan. Hvala.